Ladies and gentlemen, let's get started. Gospe in gospodje, začnimo. Moje ime je Chris Burns, imam oddajo The Network, mreža na Euronews. Dobrodošli na letnem dogodku organizacije Evropskega ombudsmana z naslovom To je naša Evropa, bodimo aktivni. Imamo zelo barvito okroglo mizo oziroma panel gostov, dve takšni okrogli mizi, imamo 180 minut, sam imam ponovadi zgolj 10 minut tekom svoje odaje, tako da imam zdaj ogromno časa. Povezani smo s, trimi, s 30 uradi Evropskega parlamenta v Evropski uniji. 20 jezikov pokrivamo, zahvaljujoč tolmačem tukaj nad nami. Povezani pa smo tudi prek Twitterja. Tisti, ki niste v uradih Evropskega parlamenta po Evropi, se nam lahko pridružite na spletu. Na Twitterju lahko uporabite oznako EYC2013EO. To je zelo pomembna razprava. Naslednjo, naslednje leto bomo imeli volitve v Evropski parlament. Naj dodam nekaj glavnih tem. Pred nekaj tedni so se odvile volitve v Hrvaški, ki se bo kmalo pridružila Evropski uniji. Dva, 21 odstotkov voljivcev je šlo na volišče. In tekom prejšnjih volitev v Evropski parlament smo bili priča padanju števila voljivcev. Kako pokazati vsem um, evropejcem, sam sicer imam ameriški naglas, ampak moja mati je francozina, tako da govorim francosko. Koliko naših evropejcev bo glasovalo in kaj bi se zgodilo, če bi, na primer, tako smo, kot smo pri nas imeli eh, v, uh, vietnamsko vojno, eh, če nikogar ne bi bilo na volitve. Kaj se zgodi, če nikogar ni na volitve? kakšna je ta eksistencialna kriza. Pokazati moramo, kako lahko ljudje sodelujejo s pomočjo Evropskega ombudsmana, s pomočjo Evropske državljanske pobude, ki jo uvaja Lizbonska pogodba. Sedaj imamo moč, imamo možnosti. In naši člani panela bodo razložili, kakšne te možnosti so. Tistim negativistom bomo pokazali, da lahko sodelujemo. In to na družbeni ravni, bodi si z državljansko pobudo, bodi si s pomočjo evropskega ombudsmana, bodi si individualno. In o tem bomo danes govorili. Pa začnimo s prvim panelom. Na moji desni je Mark Bertrand, ki je ombudsman v Valoniji. Marsikaj nam bo povedal, kaj vse, kakšne vse prošnje je dobil kot ombudsman. Na to imamo z nami Vivian Reding, podpredsednico Evropske komisije. Z nami je Nikiforos Diamanduros, evropski ombudsman in na moji levi. In to je manjše presenečenje. Pričakovali smo namreč nekoga drugega. Martina Šulca smo pričakovali tukaj z nami. Ampak danes je svojo vlogo predal v roke Izabel Duron, ki je podpredsednica parlamenta. Gospod Šulc namreč pomaga Cipru, kot tudi mora. Cipr pa ima v teh časih veliko težav. Na to je z nami Alessandra Mirabile, predstavnica Fraternite 2020, Bratstvo 2020. Gre za evropsko državljansko pobudo, ki želi pridobiti več financiranja za tiste mlade evropejce, ki želijo eh, na Erasmus ali kakšen drugi program. Na to je z nami Didi Kalverc, ki je predstavnik gibanja belgijskih državljanov G1000, ki se je začelo, ker so bili Belgici tako jezni, ker več kot eno leto njihova država ni uspela sestaviti vlade. Tudi drugim bomo prisluhnili, vsem, ki se boste želeli besede. Sedaj pa bomo začeli z gospodom Diamandurosom, evropskim ombudsmanom. Izvolite. Burns, Najlepša hvala, gospod Burns. Najlepša hvala vsem skupaj. Dobro jutro vsem. Dobrodošli na tem interaktivnem dogodku z naslovom To je naša Evropa, bodimo aktivni. Ta dogodek organiziramo v okviru Evropskega leta državljanov 2013. Danes se bomo torej osredotočali na državljane in na njihovo aktivno sodelovanje pri oblikovanju Evrope in njene prihodnosti. Vesel sem, da lahko z nami tukaj v nas iz sredi pozdravim predstavnike različnih državljanskih pobud, družbenih gibanj in pritožnika Evropskemu ombudsmanu. Vsi so prispevali na različne načine k preoblikovanju sveta, v katerem živimo. Veselim se, da jih bom lahko slišal in slišal njihova mnenja. Žal mi je, da predsednika Šulca zaradi nepričakovanih sprememb v njegovem koledarju danes ni z nami. Lani je bil z nami, prav tako sta, bili, sta bila z nami predsednik Baroso in predsednica Sveta Evropske unije, gospa Torning Schmidt. In to nam je pomagalo, da smo vključili državljane in to neposredno v vsebinski dialog o institucijah in o načinih preoblikovanja naših življenj in preoblikovanja prihodnosti Unije. Veseli pa me, da je podpredsednica Evropskega parlamenta, gospa Izabel Duro, privolila k sodelovanju v tej razpravi in tako pokazala, da je edina demokratično izvoljena institucija Evropske unije predstavljena na tem dogodku na najvišji ravni. Gospa Duron je znana po svojem aktivnem sodelovanju s civilno družbo in je tako zelo primerna za to razpravo. Veselimo se, da, je, eh, da ji bomo prisluhnili in veseli smo, da je tukaj z nami. Zahvaliti se moramo tudi Evropskemu parlamentu samemu. Še enkrat nas je z veseljem pozdravil tukaj v tej zgradbi, v tej čestitljivi zgradbi, in povabil zelo širok razpon različnih ljudi. Prvič, ta dogodek poteka ne zgolj tukaj v Bruslju, ampak skoraj v vsakem uradu, informacijskem uradu Evropske unije v Evropski uniji. Pozdravljam državljane v Bratislavi in Berlinu, v Pragi in Parizu ter v vseh ostalih evropskih prestolnicah veselimo se, da bomo lahko brali eh, njihove prispevke na Twitterju iz informacijskih uradov in drugot od tistih, ki spremljajo to razpravo na spletu. Vesel sem, da je z nami tudi podpredsednica Evropske komisije, gospa Vivian Reding. Kot večkrat v preteklosti je tudi tokrat privorila k sodelovanju na tem dogodku gospa Reding si prizadeva za dialog med komisijo in državljani Evropske unije. V zadnjih nekaj mesecih se je srečala s tisoči državljanov po celotni uniji. Ne glede na to, če se nahaja v Nemčiji ali v Grčiji, vedno želi govoriti z državljani, ne zgolj o državljani. V drugem delu dogodka bomo pozdravili še enega predstavnika komisije, podpredsednika komisije gospoda Maroša Ševčoviča, ki je odgovoren za evropsko državljansko pobudo. Brez dvoma bomo veliko slišali o evropski državljanski pobudi. Pomembno je, da se pogovorimo o tem pomembnem instrumentu. Pozdravljam tudi kolega gospoda Marka Bertranda, ki je ombudsman Valonije in Federacije Valonija Brusel. Pozdravljam tudi gospoda Krisa Brnsa z Uranus in se mu zahvaljujem, da je danes tisti, ki vodi to razpravo. Naj spregovorim še sam nekaj besed o današnjem dogodku. Srečujemo se danes v kontekstu najhujše gospodarske krize Evropske unije. Moje lastne država in druge države članice imajo veliko težav. In s temi se soočamo vsak dan. Zdi se, da vsak dan dobimo nove slabe novice, ne zgolj o mednarodnih finančnih trgih, ampak tudi o socialnih nemirih, ki so povezani z vrčevalnimi ukrepi, ki se izvajajo v številnih državah članicah. Gospodarska kriza je zelo pomembna za prihodnost Evropske unije in evra. Ampak ne smemo pozabiti na drugi vidik krize. Državljani posod po Evropi izgubljajo zaupanje, ne zgolj v nacionalne vlade, ampak tudi v Evropsko unijo. Ne vedo, če lahko te institucije najdejo rešitve za trenutne težave, ki jih imamo. Del moje je, misije je okrepiti zaupanje, ki ga imajo evropski državljani v administracijo Evropske unije. Ampak nekaj je, da sedimo in čakamo, da nacionalne vlade in institucije EU reagirajo na te težave in sprejmejo določene pobude. Nekaj popolnoma drugega pa je, da so državljani proaktivni, da sami sprejmejo pozitivne ukrepe. Lizbonska pogodba zagotavlja okrepitev sodelovanja državljanov, naprimer v okviru Evropske državljanske pobude in s pomočjo javnih posvetovanj komisije. To so pomembni koraki v smeri Eh, krepitve pravic, ki jih imajo državljani v tem demokratičnem življenju Evropske unije. Veliko pritožb eh, prejmem strani državljanov in te so zelo pomembne. Na ta način lahko namreč ugotovim, kakšne so pomankljivosti v administraciji Evropske unije in zagotovim boljše sodelovanje državljanov v tej sferi. S tem lahko razrešimo težave takrat, ko se pojavijo. Z veseljem prispevam k sodelovanju državljanov Evropske unije, kasneje pa bomo slišali, kako lahko te pritožbe ombudsmanu spremenijo stvari. Danes se pogovarjamo o tem, kaj lahko državljani naredijo, ko vzamejo usodo v lastne roke in oblikujejo Evropo, Evropsko unijo in njeno prihodnost. Imamo različne možnosti. Uporabljamo lahko evropske instrumente, kot je Evropska državljanska pobuda, ali pa mobiliziramo velike skupine državljanov, da ti izvajajo družbene aktivnosti. Če želimo biti kreativni, se moramo osredotočiti ne zgolj na gospodarsko krizo, ampak tudi na to, kako zgraditi čisto in zdravo Evropo. In to je pomembno za vsakršnega evropskega državljana. Veselim se sodelovanja v tej vodilni na državljane usmerjeni razpravi želim, da podate svoje mnenja, da sodelujete. Vesel sem, da je z nami danes 30 prestolnic in drugih mest v Evropski uniji. Tako bomo pokazali, kakšne so prednosti novih pobud, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe in kako se lahko posvetujemo z državljani, ki lahko na to prispevajo k izboljšanju demokracije in pravnega reda v Evropske uniji. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala, Miki Forus. Sedaj pa še ena vodilna oseba, kakršna je gospod Miki Forus Diamanduros. Izabel Duro, kaj menite o evropskih volitvah naslednje leto? Najlepša hvala. Želim sem dober dan, gospod eh, ombudsman, gospod Nikiforos, gospe in gospodje in tudi vsi tisti, ki nas spremljate od danes, ki nas eh, spremljate v Nikozi, v Atenah, Madridu, Lisboni. Eh, morda eh, se ti ne počutijo enako dobro kot ti, ki so danes tu v dvorani. Mislim, da moramo zaradi tega razložiti naše postopke. Eh, ne samo tiste do evropskih volitev, temveč eh, vse tiste, eh, zaradi katerih se morda izgublja zaupanje med evropskimi eh, državljani in morda ne toliko med starejšimi prebivalci, prav gotovo pa med mlajšimi. Določeni akteri v komisiji, v parlamentu, Eh, poskušajo pač eh, najti načine, da državljanom dajo ključe v roke in kljub samo pa je prišlo do eh, zmanjšanja zaupanja in to čutimo. Čutimo tudi mi v Evropskem parlamentu, mi izvoljeni poslanci pa to čutijo tudi tisti, ki volijo poslance. Čez eno leto bo Evropski parlament morda tisti, ki bo moral plačati visoko ceno, ceno za krizo, ki smo ji priča in ki so ji priča številni evropski državljani. Včasih je to pač eh, morda tudi eh, pravično, ljudje pač izbirajo ljudi in stranke, ki je, jih želijo poslati v parlament, nekateri pa nič ne povedo in ne gredo na volitve, drugi pa uh, volijo v jezi in svojim glasom uh, izrazijo prav to jezo in izvolijo pravzaprav take predstavnike, ki se zauzemajo za vračanje na nacionalno uh, raven. In uh, take, ki trdijo, da bo na nacionalni ravni šlo vse bolje. V tem kontekstu živimo mi vsi skupaj in danes poskušamo poskrbeti za to, da bodo naši državljani bolj aktivni, da bodo razumeli, da so ključi v njihovih eh, rokah. Pomembno je, da vedo, da lahko rečejo stvari, pa da jih bodo tudi slišali. Pomembno je pač, da jih eh, slišijo eh, izvoljeni poslanci, pa tudi ministri eh, v svetu in tudi drugi predstavniki. Pomembno je torej, da slišimo državljane. Zato imamo številna posvetovanja, posvetovanja, kjer so k sodelovanju povabljeni tudi državljani. Pomembno pa je seveda tudi vprašanje, kaj se zgodi z vašim mnenjem. Eh, Eh, in eh, tu prihaja dosti krat do frustracij. Naprimer, eh, državljani, nevladne organizacije sodelujejo pri posvetovanjih, vse se vrže v neko veliko škatlo in nihče ne ve, kaj se bo s tem zgodilo. Zaradi tega so tudi evropske državljanske pobude zelo pomemben instrument Naprimer, tudi v Strasburu smo imeli prejšnji teden zelo zanimivo razpravo o uh, Eh, te pobudi. Težko je pravzaprav takoj stvari eh, ovrednotiti, oceniti, zaradi tega, ker se pač pri tem instrumentu pojavljajo še otroške bolezni. Vendar eh, ta evropska državljanska eh, pobuda je zelo pomembna, zaradi tega, ker se pač nekaj zahteva od eh, komisije. Komisija mora odgovoriti, eh, da. Eh, Prevzela bo to pobudo, če se ji zdi pač dobra, če se ji pa ne zdi dobra, mora tudi razložiti, zakaj te pobude ne bo prevzela. Torej, vedeli boste, kaj se zgodi z vašim pre, projektom. Potem pa delo uh, ombudsmana v. Uh, Eh, vašem mandatu se je zelo veliko zgodilo. Do prve izvolitve je prišlo pred desetimi leti in eh, ta funkcija se je v teku časa tudi razvijala in eh, s tem so tudi nastala nova pravila glede dostopa do dokumentov. Vi ste tudi preučevali, kje so meje te nove pravice in vi ste pač poskušali poskušali zagotoviti dostopnost institucij. Tudi eh, institucije morajo pripravljati boljšo eh, zakonodajo. Treba je opravljati tudi eh, študije o učinkih in podobno. Poskrbeli ste tudi za kodeks vedenja v uradih in Potrebno je bilo seveda tudi zagotoviti vodič za sodelovanje z evropskimi državljani. Poskušali ste tudi eh, zagotoviti, da dobra uprava ne spoštuje zgolj zakonodaje, temveč da ima tudi dobro kulturo sodelovanja z državljani. Konec koncev je uprava v službi državljanov in ne obratno. Eh, Eh, poskušali ste tudi eh, delati učinkovito, a hkrati ste bili diplomat in eh, treba je bilo diplomatsko obravnavati teme, Eh, zato da ne bi prišlo do nesporazumov z administracijo in vaš, eh, vaš urad je postajal če dalje bolj vpliven, ker ste tudi vi bili tako prepričljivi. Vsekakor boste zapustili eh, svojemu nasledniku zelo uh, pomemben zgled in dejstvo je, da uh, od vseh pritožb, eh, ki ste jih prejeli, samo 18 odstotkov uh, zadevne inštitucije niso uh, pozneje še obravnavale od Lisbonske pogodbe eh, imamo pač eh, novo pravno podlago eh, in sicer člen 298, ki obravnava vse te pravice in Evropski parlament eh, poskuša seveda tudi določiti eh, izvajanje te nove pravice in govorila sem o tem, da je Evropska državljanska inicijativa eh, temelj za sodelovanje državljanov in danes postaja jasno, da predstavniška eh, demokracija ne more obstajati brez eh, participativne demokracije. To pomeni, da oblikujemo tudi nove načine sodelovanja v Belgiji in tudi drugot po Evropi eh, so začeli uvajati bolj participativne pristope. Eh, tu gre eh, tudi za sodelovanje med državljani samimi, se pravi ne samo za razpravo med državljani in upravo, med državljani in poslanci, temveč tudi med državljani samimi. In ko se borimo proti populizmu je treba seveda razumeti kompleksnost situacije. Demagogija je preprosta. Krivimo pač parlament, Evropo in podobno. Vendar problemi so bolj kompleksni. Zlasti v tem svetu, v katerem danes živimo in razpravljanje med državljani, te podijske eh, razprave so zelo koristne in eh, državljani so lahko tudi strokovnjaki, tako kot eh, mi, eh, vi in jaz in zaradi tega lahko pravzaprav uporabimo seveda eh, njihovo znanje. In sedaj pa še k moderatorju. Prišli ste k nam, in delate v transnacionalnem svetu za Euronews, delate v večjih jezikih v evropskem kontekstu, to pa je seveda zelo težko. Tisti, ki nas poslušajo danes tu in v prestolnicah, so navajeni na nacionalne medije. Na evropski ravni pa je treba stvari obravnavati nadnacionalno nacionalna prizma ni prava, eh, da bi z njo opazovali eh, evropske zadeve, evropske predloge, evropske resolucije in podobno. Torej, vi delate v nadnacionalnem kontekstu, torej Arte je že s tem začel v eh, kontekstu sodelovanja med Nemčijo in Francijo. Se pravi, tu gre za eh, velik medij in upam, da bomo tudi imeli dejansko evropske kandidate, ki predstavljajo eh, svoje politične skupine in upam, da bodo tudi mediji organizirali v tem evropskem kontekstu razprave med različnimi kandidati. Naprimer, evropski eh, državljani bodo pač videli eh, predstavnike iz drugih držav. Naprimer, francoz bo poslušal češkega predstavnika, eh, naprimer, eh, simultanim tolmačenjem in podobno. To je zelo zanimivo. Treba je slišati evropske zadeve iz ust nekoga, ki živi v drugem kontekstu, ki ne govori istega jezika kot vi, to je zelo pomembno. Uh, s tem se prekine pravzaprav ta uh, igrica, ki uh, jo negujejo že po tradiciji vsi, češ krivi so drugi, to je Evropa, to nismo mi. Pomembno je dejansko, da uh, tu sodelujejo uh, tudi uh, Eh, nacionalni parlamenti, eh, nacionalni ministri, kdo govori o evropskih zadevah v eh, nacionalnem parlamentu. Ali vi veste, kaj dela vaš minister v svetu? Ponavadi se ministri doma osredotočajo na nacionalne zadeve, nacionalna vprašanja, povedo, da so pač zastavili neko vprašanje in v Evropskem parlamentu in podobno. Nihče pa ne sprašuje lasnega ministra, eh, kako se je odločil eh, na evropski ravni glede energije, prevoza in podobno. Torej, treba je spremeniti prizmo, skozi katero opasujemo stvari in Zaradi tega je tudi zelo pomemben ombudsman, pomemben je ta letni dogodek, vaša prisotnost in prisotnost gledalcev drugod bo seveda eh, pomagala, da prekinemo s to arogantno Evropo, oddaljeno Evropo. To je morda včasih res, ni pa vedno res. Treba je izkoristiti možnosti, ki jih imate, zato da zaslišimo vaš glas. In upam, da boste izkoristili te priložnosti. Hvala lepa. Izabel eh, Durand, hvala lepa za ta vaš prispevek. Eh, torej, tu gre za ogroženo zaupanje v Evropi in pomembno je, da se ta jeza eh, spremeni v državljanske pobude in ne v populizem. Sedaj pa komisarka Vivian Redding, eh, ki je pristojna tudi za državljane in vi ste pravzaprav najbolj povezani z evropskimi državljani v tem letu evropskih državljanov. Kaj vi slišite od njih? Those Dobro jutro vsem skupaj, vsem v tej dvorani in vsem, ki nas poslušate zunaj. Najprej bi rada čestitela Nikiforusu Diamandurusu. Ne le, da je organiziral ta dogodek, ki je ena izmed prvih digitalnih razprav in dosega ljudi po celi Evropi. Gre tudi zaradi, za naslov tega dogodka. To je naša Evropa, bodimo aktivni. Aktivno državljanstvo. Ljudje, ki prevzamejo vajeti v svoje roke. Ljudje, ki prevzamejo pobudo. Ki povzdignejo svoj glas. To potrebujemo tekom tega leta državljanov. Ta pobuda bo, stala, bo stara kmalo 20 let. In če vprašamo ljudi po Evropi, kako se počutijo. Dve tretjine menijo, da so evropejci, ampak redki so tisti, ki vedo, kaj to pomeni. Deset odstotkov jih ve, kaj to pomeni, kaj pomeni biti evropski državljan. V Maastrichtu smo ustvarili monetarno unijo, ampak državljanstvo smo dali zgolj na papir sedaj moramo narediti korak naprej. Glede na pogodbe je pravica do pritožbe zelo pomembna pravica. Zato je ombudsman tako pomemben. In ni edini, sodeluje namreč z odborom za peticije v tem parlamentu. Odborom, ki obstaja že dolgo in je izjemno pomemben. Odbor za peticije pa sodeluje z nacionalnimi varuhi človekovih pravic, z nacionalnimi ombudsmani. Gre za osebe, ki so na voljo državljanom in državljankam in to so pomembne funkcije. Državljani imajo tudi pravico do tega, da pišejo katerikoli instituciji in da dobijo odgovor. Sama sem dobila približno 5000 pisem vsako leto. Lahko si torej predstavljate, da je zelo pomembno odgovoriti na ta pisma. To je pomemben del uh, mojega generalnega direktorata, mojih sodelavcev. Več kot pol pa ni naslovljenih evropskim institucijam. Navezujejo se na nacionalno raven in ljudje obupujejo, ker ne dobijo odgovorov na nacionalni ravni. Evropo vidijo kot tisto zadnjo možnost za rešitev. Za rešitev težav, ki jih niso uspeli razrešiti na nacionalni ravni, kljub temu, da bi to morali narediti. In s tem prehajam na Evropsko leto državljanov. Zakaj letošnje leto? Razlog je preprost. Naj vam dam nekaj statistike. Le ena tretjina naših državljanov in državljank meni, da njihov glas šteje. In s tem se lahko navežem na vprašanje, ki ga je podarila gospa Duro. Ljudje menijo, da nimajo besede in da ne morejo vplivati na ničesar. In ker imajo takšen občutek, potem bodo ostali tiho. Tiho bodo med letom in tihom bodo med volitvami. Ne bodo odšli na volišča. Zanimivo, da je bila udeležba zgolj 21 odstotna na Hrvaškem, ko so potekale volitve v Evropski parlament. Če želimo zapolniti to vrzel, če želimo pokazati ljudem, da njihov glas resnično šteje, potem dolgi govori ne bodo dovolj. Ljudje imajo dolgi govorov dovolj, preglave narediti moramo to, česar politiki ne znajo. Tiho moramo biti in poslušati in na to dati odgovor. In to je bila ideja pri oblikovanju dialogov z državljani, ki smo jih organizirali povsod. Sama sem to želela zagotoviti tam, kjer stvari niso eh, dobre. Na jugu Španije, eh, v Grčiji, na portugalskem, na irskem, naprimer. 300-400-500 eh, državljanov, ki uh, sedijo v sobi, postavljajo vprašanja in dobivajo odgovore. Kakšen je rezultat? Najprej so državljani popolnoma presenečeni. Prvič, politik pride k njim in posluša. Tega niso navajeni. Drugič, slišali Eh, pričakovala sem, da bomo slišali, kaj Evropa počne eh, napačno in tako naprej, ampak ne. Ljudje, ljudi skrbi Evropa, želijo razrešiti težave. Institucionalne razprave, za katere mi menimo, da so pomembne, za državljane niso pomembne. Vseeno jim je. V Berlinu se spomnim, naprimer, da sem bila uh, uh, pripravljena, da bi govorila o različnih eh, temah, da se Evropa ne bi smela umešavati v to in drugo in tako dalje. Ampak naj vam dam primer. Gospa je imela težavo z otrokom v šoli. Vi, gospa komisarka, rešujete težave, rešite mojo težavo. Gospe sem razložila, da evropske pogodbe predvidevajo, da šolski programi spadajo pod načelo subsidijarnosti. In če želimo spremeniti to, moramo spremeniti pogodbo. Odgovor je bil naslednji. Spremenite pogodbo in rešite mojo težavo. To je bila dobra lekcija. Vsa ta kompleksnost, ta zapletenost našega delovanja, državljanov je popolnoma vseeno za njo. Državljani želijo preprosto vprašanje in preprost odgovor ter nek ukrep. To je treba narediti. Zato smo začeli tudi s pripravo drž, eh, dialogov z državljani maja lani. To je bila prva interakcija z državljani na spletu. Dobili smo 12 tisoč prispevkov. Vsi prispevki so pozivali k več Evrope, več integracije, manj birokracije. Državljansko poročilo, ki sem ga na to predstavila, je vsebojalo seznam ukrepov. Tole bomo naredili, je pisalo. Od 25 elementov, ki sem jih predlagala pred dvema letoma, smo 24 izmed njih začeli izvajati. Naslednje poročilo bo izdano maja letos. Upoštevalo bo mnenja in komentarje državljanov. Ne zgolj tiste, ki smo jih slišali eh, v dialogih, ampak tudi tiste, ki so v teh pet tisočih pismih, ki jih dobim eh, na leto in v številnih vprašanjih, eh, ki jih postavijo institucijam. Zanima nas, kaj je v interesu državljanov. Manj birokracije, prost, prosto gibanje. Vse to je visoko na dnevnem redu. Danes oziroma letos bom predlagala 12 konkretnih predlogov in te predloge bomo začeli izvajati. Zato, da bi pokazali državljanom, da imajo besedo, da se njihov glas sliši. Vse, kar nam podajo njihovi komentarji, preidejo v nekaj konkretnega, ne v bla bla, ampak v rešitve za težave, ki jih imajo. In to je izjemno pomembno. Politiki morajo pokazati, da poslušajo državljane. Razložiti morajo, zakaj nekatere stvari lahko naredimo in zakaj drugih ne moremo. Pokazati moramo, na kateri ravni lahko pripravimo neko rešitev. To je lahko tudi regionalna raven, lokalna raven. Ni potrebno, da so rešitve vedno evropske. To evropsko leto državljanov vidim ne kot nek laboratorijski preizkus, ampak kot politično nujnost, kot zgodovinsko odgovornost. Vsi komisari imamo takšno prakso. Sodelujemo s poslanci in poslankami, z nacionalnimi ministri, župani in mislim, da na ta način spreminjamo politiko. Upam, da bomo lahko učinkovali tudi na samo politično kampanjo tekom volitev, tako da bo udeležba večja. Upam, da bomo lahko vplivali tudi na pripravo naslednjih pogodb, zato da bomo lahko pripravili in v njih vključili rešitve za težave, s katerimi se soočamo danes. Ampak ne tako, kot smo to počeli v preteklosti. V preteklosti so eh, modreci sedeli za isto mizo, pripravili so rešitve in na to te rešitve predstavili državljanom. To vzemite ali pa zavrnite sedaj morajo državljani aktivno sodelovati v tej razpravi o spremembi pogodb. In to od trenutka, ko mislimo, da moramo nekaj narediti, do trenutka, ko imamo te rešitve na mizi. Tako da državljani lahko spremljajo spremembo pogodbe. In ko na to glasujejo na referendumu o pogodbi, vedo, o čem glasujejo. Zato, ker so njihovi glasovi vključeni v ta besedila. To želimo narediti letos. Hvala, da nam pomagate. Commissioner Redding, thank you very much. Komisarka Reding, najlepša hvala za ta prispevek. Z velikim zanimanjem smo vam prisluhnili. Vi ste bili članica Evropskega parlamenta, članica odbora za peticije in sicer v obdobju od leta 1989 do 1992, takrat ste se ukvarjali z Maastrichtsko pogodbo. Sedaj pa prehajamo na naslednjega govorca. On je eden od tistih, ki pravzaprav spodbuja evropske državljane, da se vključujejo v peticije, zauzima pa se za to, da bi Evropska unija porabila več denarja za programe, kot so naprimer program Erasmus. Alessandra Mirabile je naslednja govornica. Ona vam bo povedala, kako je vse skupaj delovalo. Za njeno skupino ni enostavno, kot smo že rekli. Še vedno je treba določene zadeve bolj tekoče upeljati, tako da se pravzaprav z evropsko državljansko pobudo še nekoliko poukvarjati. Ne vem. Sam bom spremljal našo govornico, videl bom, kako se odziva na dogajanje v dvorani. Kar nekaj državljanov nas spremlja tudi preko Twitterja s približno 30 mest, tudi preko spletne strani Evropskega ombudsmana lahko neposredno spremljate to zasedanje. Pred seboj imam ekran, kjer lahko vidim posamezne tweete. Torej, Lojtra EYC 2013 EO, če želite karkoli poslati preko Twitterja. Alessandra, beseda je sedaj vaša. Hvala lepa. Gospod Diamandurus, Evropski ombudsman, najlepša hvala za povabilo. Resnično mi je v veliko čas, da lahko nagovorim ta visoki zbor. Moja predstavitev bo kratka kajti želim vam dati priložnost, da zastavite čim več vprašanj, ker želim, da bi bila to interaktivna razprava. Sama bi rada pokazala svoj pogled na državljansko pobudo Fraternite 2020, Bratstvo 2020. Namreč kako lahko tudi mi pomagamo pri reševanju gospodarske krize. Morda je vse nekoliko preveč visoko leteče ali celo zastrašujoče, ampak sama želim podati danes skromen prispevek tej obsežni težavni razpravi, ki poteka na globalni ravni glede upada gospodarstva in glede vseh vprašanj, ki so s tem povezani. Zakaj si prizadevamo v naši kampanji? Mi želimo dobiti več sredstev in sicer tri odstotke odstotke evropskih sredstev naj bi namenili za evropske programe izmenjav. Ne glede na to, da se institucije med seboj še vedno bojujejo glede večletnega finančnega okvira, to bom postila ob strani, mi verjamemo v Fraternity 2020, da bi več evropskim državljanom morali dati priložnost, da odpotujejo v tujino, da sami izkusijo, kaj pravzaprav pomeni Evropa tudi za njih da izkoristijo programe mobilnosti, ki jih Evropska unija ponuja. Bolj splošno gledano pa se mi zdi, da bi Evropska unija morala svoje prizadevanja na področju integracije predstaviti na višjo raven. Vključiti bi morala tudi evropske državljane. Leto 2013 je leto evropskega državljanstva, zato se mi zdi, da bi morali skladno s tem načelom tudi delovati, kar pomeni da bi se državljani morali bolj aktivno udeležiti v delo. Več mobilnosti bi spodbudilo tudi pozitivne učinke tudi na gospodarskem področju, kajti s tem bi spodbudili gospodarsko rast, zmanjšali bi stopnjo brezposelnosti. Na evropski ravni brezposelnost mladih je še posebej problematična v današnjem času, to vsi vemo. Zato bi s tem v zvezi rada poudarila to, kar je Sofija Rani, mama Erasmus, kot jo imenujemo, rekla na tiskovni konferenci, ki se jo je odeležila tudi gospa Duron. Še enkrat najlepša hvala tudi vam za odeležbo na tej konferenci. Torej, ko smo govorili o prednostih, ki jih prinaša sodelovanje v evropskih programih izmenjave, je gospa Sofija zelo strastno in odločno trdila, da nasplošno gledano Erasmus in programi mobilnosti ponujajo priložnost za to, da izkusite evropsko kulturno raznolikost, istočasno pa predstavljajo neke vrste vrata na trg dela. Tako da ti programi izmenjave pravzaprav predstavljajo pomembno dodano vrednost tudi v življenjepisih mladih državljanov, zlasti kot ti mladi iščejo ustrezno delovno mesto, pogosto mladi dobijo samo možnost opravljati slabo plačana ali neplačana pripravništva, verjetno ste sami dobro s tem seznanjeni. Sama imam nekaj osebnih izkušenj, že kar nekaj let živim v tujini. K temu lahko dodam naslednje. Življenje v tujini je pravzaprav izkušnja, ki ti odpre oči. Ta izkušnja tudi utrdi karakter posameznika, tudi dojemanje življenja istočasno vam omogoča, da delujete kot svoboden posameznik. Mislim, da to ni tako zelo samoumevno, niti v svobodnih, demokratičnih, liberalnih družbah, kot je naša. Tako da, kadarkoli govorimo o programih Erasmus in izmenjav, bi morali zauzeti bolj celovit pristop, namesto da razmišljamo o tem kot o počitnicah, ki jih financira Evropska unija, naprimer na Malti, v Belgiji, v Španiji, na Cipru. No, če sem nekoliko bolj resna. Drži, da se ne dojemamo kot naivni evropski militanti. Je pa res, da smo v Fraternity 2020 uložili veliko truda. Namreč nas vodi načelo, da bi spremenili Evropo tako, da bi Evropa postala boljši kraj, kjer lahko živimo. Živimo v času globoke krize, pa tu ne gre samo za finančno in gospodarsko krizo, gre za krizo demokracije, za krizo zaupanja v vlade, institucije. Izabel Durand in gospod eh, Diamandorus sta to že povdarila. In v tem kriznem času ne bi smeli pozabiti na okna priložnosti, ki se nam ponujajo. V času krize je izjemno pomembno, da vlaganja v mlade in v človeški kapital ostanejo visoko na agendi. Torej ni pomembno samo vlaganje v strukturne sklade, kmetijstvo, kohezijske sklade, to so sicer pomembne zadeve. Pomembno je, da vlagamo tudi v dejavnosti, ki so usmerjene v prihodnost, naprimer mobilnost za mlade, izobraževanje in tako naprej. Če želimo vzpostaviti vključujočo pametno trajnostno rast, to je tudi rdeča nit, ki vodi agendo Evropske komisije, ne smemo zanemariti naložb v mlade. Sicer ne bomo izpolnili ciljev, ki smo si jih zadali na tem področju. Resnično zgodbo o uspehu Evropske unije lahko dosežemo samo, če bomo gospodarsko upravljanje in finančno in davčno unijo vzpostavili, če bomo vzpostavili tudi aktivno evropsko državljanstvo, da to ne bo samo mrtva črka na papirju. Izboljšati je treba mobilnost z vedika kakovosti in število oseb, ki sodelujejo v tovrstnih izmenjavah. Mladi evropski državljani bodo na podlagi izmenjav namreč lahko bolj konkretno spoznali, kaj Evropa pomeni za njih. Če želimo vse to doseči, pa se moramo seveda bolj potruditi, pridobiti moramo več podpore, predvsem pa je treba spostaviti bolj prijazno in ugodno okolje za vse mlade, ki potujejo. Evropska državljanska pobuda je tista, ki omogoča čeznacionalno participatorno demokracijo in upam, da bo to zgodba o uspehu. Na koncu vas seveda odločno podpiram k temu, da spodbujate vse, vsa prizadevanja na področju participativne demokracije, lahko pa podpišete na spletni strani tudi našo pobudo Fraternite 2020. Hvala lepa za vašo pozornost, sedaj pa se že veselim nadaljne razprave. Alessandra, thank you very much. Najlepša hvala, Alessandra. Vidim, da si skušala zapolniti demokratični primanklaj, kot ga imenujejo. Več načinov je, kako to storiti, naprimer preko peticij, preko dela na terenu, preko ombudsmana. Z nami je še en ombudsman, Mark Bertrand. On je pravzaprav neke vrste svetilnik za področje Balonije. Zagotovo imate kar nekaj zanimivih izkušenj, ki jih lahko delite z nami. Hvala lepa, gospod eh, ombudsman, gospa podpredsednica komisije. Kolegice in kolegi, ki ste danes v dvorani, tisti, ki nas poslušate preko različnih tehnoloških možnosti posod po Evropi, najprej bi rad vzpostavil sam kontekst v katerem pravzaprav danes nastopam. Zakaj ste me prosili, da se udeležim tega srečanja? Želite izvedeti, kako lahko evropske državljani bolj konkretno prispevajo k oblikovanju Evrope? No. Med tem srečanjem ste me prosili, da sam prispevam svoje razmišljanje o tem, kako razrešiti gospodarsko in finančno krizo. Sam imam kar nekaj izkušenj kot eh, parlamentarni in institucionalni ombudsman v Belgiji. Zagotovo kot ombudsman nimam ambicije, da ponudim strukturne odgovore na same načine, kako rešiti krizo. Lahko pa preko funkcije ombudsmana, ki jo bom nakratko predstavil, ponudim pomoč tistim, ki so neposredno prizadeti zaradi te krize ohranjanje in spodbujanje človekovih pravic je res Sizifovo delo. Mislim, da je to delo, ki se nikoli zares ne konča. Včasih sicer zapademo v iluzijo, da smo dosegli velik napredek, ampak čas je tisti, ki ruši mite in ki nas seveda opominja na stvarnost. Leta 96 je predsednica vladnega odbora za Evropsko socialno listino gospa Leitao to tudi rekla. Nažalost, ta teza še danes drži. Dekret, ki je vzpostavil funkcijo ombudsmana v Valoniji, je namenjen seveda temu, da zagotovimo državljanske in druge pravice vseh posameznikov in vseh tistih, ki sodelujejo v upravnih organih. Mislim, da bi morali bolje nadzorovati tudi to, kakšne odnose imamo z državljani. Predvsem, ko gre za slabo delovanje uprave, ko gre za zlorabe v kontekstu upravnih postopkov. Spodbujati je treba boljše sodelovanje med upravami, kajti s tem bomo ponovno vzpostavili oziroma okrepili zaupanje v vlade in v posamezne uprave. Sam se torej osredotočam na težave, s katerimi se soočajo uporabniki storitev javne uprave. Nekateri menijo, da je javno upravni sistem preveč zavezojoč, še posebej v tem zapletenem svetu. Francoski kolega gospod Bodis, ki se ukvarja z človekovimi pravicami, je v intervjuju nedavno rekel, da se sicer vse pritožbe res obravnavajo, ampak to ne pomeni, da bodo vse ustrezno razrešene. Včasih nekateri menijo, da so žrtve slabega delovanja ali pa napake, pa morda to ne drži. Kakorkoli že, naša naloga je, da spostavimo zaupanje med državljani in javno upravo. Mislim, da bi morali resno obravnavati vse pritožbe tistih, ki se obrnejo na nas. To je treba potem posredovati parlamentom in vladam. Poleg tega pa je treba te akterje upozoriti na pomankljivosti, ki jih sami opazimo pri delovanju. Tudi državljani lahko storijo nekaj na področju nepravilnega delovanja uprave. Ombudsman, tako kot vsak drug ombudsman, evropski, nacionalni ali regionalni, skrbi za to, da se ohranijo temeljne pravice, gospodarske in socialne pravice državljanov, kadarkoli, naprimer, javna uprava ali vlada teh stori, pravic ne poznata. Mislim, da je funkcija ombudsmana na tak način tudi opredeljena v številnih državah. V Franciji je pravzaprav ombudsman tisti, ki brani pravice. V Kanadi mu rečejo varu državljanov, v Španiji tisti, ki brani ljudstvo. V Belgiji člen 23 ustave pravi, da ima vsak pravico do dostojnega življenja in zato morajo vsi zakonodajni akti, dekreti in tako naprej zagotoviti, da se spoštujajo vse pravice. Poleg tega je treba zagotoviti tudi delovna mesta, pogoje, plačo, pravico do izobraževanja, do kolektivnih pogajanj, pravico do socialne varnosti, zaščite zdravja, socialne pomoči, pravne pomoči, zdravstvene pomoči, pravica do dostojnega prebivališča, pravica do zdravega okolja, pravica do kulturnega in socialnega razcveta. Zagotavljanje takšnih pravic pa seveda zahteva, da zakonodajna veja oblasti sodeluje in se to omogoči. Tudi v Belgiji skušamo zagotoviti vse te pravice. Pogosto gre za pravice posameznikov. Če javni organi in uprave v odnosih z državljani ne izpolnjujejo ali slabo izpolnjujejo svojo funkcijo, potem je upravičen poseg ombudsmana. Državljani imajo številne pravice na področju zdravstva, okolja, stanovanjskih pravic. In če tem pravicam ni ugodeno, potem je ombudsman tisti, ki mora poskrbeti za to. Prosim, počakajte v dvorani, upam, da gre za lažni alarm tisti, ki nas spremljate v 30 mestih, pa ne, vam povem samo to, da se je sprožil požarni alarm, ampak upam, da se je zadeva sedaj razrešila. Ja, ombudsman je bil zelo učinkovit, kot kaže. No, ne, tega nismo mi scenirali, samo toliko, da veste. No, prej sem rekel, da ombudsman prispeva seveda k spoštovanju in zaščiti temeljnih pravic. To še toliko bolj drži zaradi tega, ker se na ombudsmana obrača posebna kategorija državljanov. To so državljani, ki so najbolj ranljivi v današnjem času. To so tisti, ki doživljajo hudo krizo. Ah, Nikar ne zapuščajte dvorane, prosim. Hvala. J'espère que. Donc, dans notre société, une attente. Torej, v naši družbi je treba še posebno pozornost posvetiti kategoriji posameznikov, ki jih imenujemo izključeni. To so izključeni iz področja dela, izključeni iz področja zdravstvenih storitev. To so tisti, ki nimajo dostopa do stanovanja, ki nimajo sredstev, da bi plačali položnico za elektriko plen, ki nimajo dovolj sredstev za šolske stroške pravica do stanovanja, pravica do zdravstvenih storitev in ostale temeljne pravice je treba zagotoviti. Okay. Še nekoliko potrpite, prosim. Gospoda Bodisa bi še enkrat rad citiral. Trenutna kriza še bolj omejuje odnose, slabša krizo in tiste, ki so v stanju hude revščine, potiska v brezup. Vendar bi morali priznati tudi to, da so državljani zelo ranljivi. Oni so tisti, ki se soočajo z brutalnostjo družbe, z togostjo sistema, z slepim izvanjem pravil, s pomankanjem dialoga, z prikritim delovanjem uprav in zasebnih organov. To pogosto privede do občutka upravičenega ali neupravičenega, da je drugim malo mar in da deluje nepravično. Ombudsman je tisti, ki bo tem izključenim skušal ponuditi rešitve za vsakodnevne težave. Vzpostavil bo bolj humano in neposredno povezavo z javnimi organi, s tem pa bo prispeval tudi k boju proti vsem oblikam izključevanja. Funkcija ombudsmana je še toliko bolj pomembna v trenutnem kontekstu, kajti veliko državljanov je revnih, številni nimajo več dostopa do ustreznih storitev, naprimer do elektrike, plina, vode in tako naprej. Ombudsman je tisti, ki prisluhne državljanom. To je zelo pomembno. Ombudsman je pravzaprav glasnik državljanov v odnosu do javnih organov kajti on, državljani so tisti, ki ugotavljajo, kaj se dogaja. Ombudsman pa skuša iti še korak dlje, ponuja tudi priporočila posameznim upravam, ponuja ref. Uskladiti skušamo torej vse te nepravičnosti in slabo delovanje. Medijator oziroma ombudsman je tisti, ki skuša na učinkovit način zagotoviti tudi spoštovanje temeljnih pravic. Medijator da Republika Francesa dize, Francoski kolega je rekel, ombudsmanova funkcija in izključevanje. To dvoje se pravzaprav povezuje. Ko je predsednik na naši ravni nagovoril evropske medijatorje na zadnjem dogodku, je rekel, da se soočamo z gospodarsko krizo brez primere. Evropa je pravzaprav postala žrtev ali patalec dvoma. Ombudsman je tisti, ki lahko spodbudi demokracijo, pomaga vladam, da ohranijo zaupanje državljanov, kajti on je tisti, ki skuša uskladiti različna stališča, zagotoviti zaščito za državljane in predvsem poskrbeti za dobro delovanje uprave. Ne gre za to, da bi državljane uspavali, ravno nasprotno. Želimo si, da bi državljani bolj aktivno sodelovali tudi pri zagotavljanju boljšega upravljanja. To pa pomeni, da je treba državljane spodbuditi k temu, da izvajajo ustrezen nadzor pri delovanju uprav, odpraviti je treba pomankljivosti, izboljšati pravila. To je funkcija, ki jo podpirajo številni ombudsmani. Gospe in gospodje, skušal sem pokazati, da ombudsman preko vsakodnevnega delovanja prispeva k temu, da ta skala nečlovečnosti ne pade še dlje. Sizif je bil na koncu odrešen morda. Gospa Leitao je tista, ki se je spraševala, ali bodo bogovi kdaj sploh omogočili Sizifu, da zaključi svoje delo. Ombudsman je tisti, ki vsaj prispeva k vzpostavljanju večje osveščenosti posameznikov in državljanov, kajti v časih hude krize se soočamo z brezposobnostjo, izključevanjem in tako naprej. In to je treba odpraviti. Hvala za pozornost. Bertrand, merci beaucoup. Hvala lepa, gospod Bertrand. Spet alarm. Očitno je v sistem zataval duhac, zato se vsake toliko alarm sproži. Prosim, da ste potrpežljivi. Upam, da je bil to zadnji alarmni signal. Zmanjkuje, nas ča, zmanjkuje nam časa pri tem prvem panelu, zato predlagam, da besedo predamo Didjeju Kalovercu iz G1000, potem pa bodo sledila vprašanja. Um, um, eh, hvala lepa, dober dan, gospe in gospodje. Hvala lepa uradu Evropskega ombudsmana za organizacijo tega krasnega dogodka. Eh, vesel sem, da sem slišal eh, te predstavitve in danes sem tukaj zato, da predstavim G1000. Očitno imamo tu pravi udor. Torej, G1000 je državljanska eh, pobuda, ki se je začela pred kakšnim letom eh, tu v Bruslju. E, mi smo slišali o nekaterih pobudah danes e, in tudi naša pobuda G1000 kaže, e, kako so navadni državljani predani svoji demokraciji. In dejansko nam je doseglo nekaj neverjetnega. Zbrali smo 407 naključno izbranih navadnih belgijskih državljanov iz treh jezikovnih skupin in oni so potem razpravljali o pomembnih socialnih, gospodarskih in političnih vprašanjih ti državljani eh, so eh, eh, dosti krat spadali v skupino, za katero smo menili, da so nezainteresirani za politiko in da ne zaupajo, vendar kljub temu smo ugotovili, da so ti državljani bili takoj pripravljeni sprejeti povabilo, da en dan razpravljajo o eh, teh pomembnih javnih vprašanjih. G1000 eh, je uresničil nekaj, eh, kar naj bi bilo nemogoče v Belgiji. Naj navedem nekaj številk. Torej, mi smo pripravili dolg manifest in smo ga objavili na spletu in samo v desetih dneh je deset tisoč državljanov prebralo in podpisalo ta manifest. V treh mesecih smo povečali skupino in sicer eh, na začetku je bilo sedem prirediteljev. Opravičujem se, moram vas prekiniti, mi moramo evakuirati eh, stavbo. Tisti, ki nas poslušate po spletu, eh, vrnili se bomo, vendar v tem trenutku moramo evakuirati stavbo.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 Uh, it might be good to highlight uh, at this point some of uh, the examples of the radical thinking that these citizens did. Primeri radikalnega razmišljanja državljanov. Najprej želeli so davek na finančne transakcije, Tobinov davek. Želeli so univerzalni osnovni dohodek in tukaj imamo tudi državljansko pobudo za to želi so več pobud, želi so gospodarstvo znanja, ki se lahko sooči s prihodnimi gospodarskimi izzivi. Več stvari lahko najdete na naši spletni strani, imam tudi končno poročilo, kjer lahko najdete vse, vsa naša priporočila. Naj počasi končam. G1000 ni imel učinka zgor v Belgiji, ampak je odmeval tudi onkraj naših meja. Na nizozemskem smo imeli uh, podoben sistem, ki je po, eh, posnemal naš model, Grčija, Portugalska, prav tako pod, podobne pobude, ki ocenjujejo učinek gospodarske krize na družbo, na življenje državljanov. Po številnih mestih in državah je G1000 model participativne demokracije. Tako lahko rečemo, da državljani še vedno sodelujejo v Evropski uniji. In ta instrument dobivamo v pravem času. Tisti, ki so odgovorni, ki sprejemajo odločitve v Evropi, morajo prisluhniti državljanom. Inovirati morajo Evropo od spode na vzgor. Hvala. DJ, Hvala. Lepa Didje iz G1000, sedaj pa vprašanja. Načeloma nam je ostalo 11 minut za ta del današnjega srečanja. Gundi, ti spremljaš vse tweete, si iz pisarne ombudsmana. Tweete pošiljajo iz 30 mest, posod po Evropi, iz uradov, ki so povezani z Evropskim parlamentom. Kaj se dogaja? Iz pisarn Evropskega parlamenta prejemamo številne vprašanja in pripombe. Par bolj splošnih vprašanj za gospod Juro in ostale. Naprimer, z portugalske sprašujejo o naslednjem. Ali bo ta kriza ubila evropsko državljanstvo, kajti vedno bolj prevzemajo funkcije desne stranke. Kaj lahko storimo, zato da bi evropski državljani laže vedeli, kaj je v pristojnosti Evropske unije in kaj je nacionalni pristojnosti? To je vprašanje z Latvije. Potem vprašanje za ombudsmana iz urada oziroma pisarne e- Evropskega parlamenta iz Prage. Kaj lahko ombudsman konkretno stori za to, da bolje oblikuje Evropsko unijo? Potem pisarna parlamenta iz Nizozemske sprašuje, kako lahko vemo, kaj ombudsman počne in česa ne. Iz Španije sprašujejo, kakšno funkcijo dejansko igrate v Evropski državljanski pobudi, to smo danes že slišali. Kar nekaj zanimanja sproža tudi dejstvo, da bo konec leta, pravzaprav v naslednjih mesecih, izvoljen nov ombudsman. Številne zanima, kakšen bi bil po vašem mnenju ustrezen profil za takšnega ombudsmana. Gospa Redin, ki je sicer zapustila dvorano, škoda, kaj ti nekaj zanimivih vprašanj je namenjenih tudi njej, lahko pa kdo odgovori na mesto nje. Državljan E sprašuje. Državljani pravijo, da nimajo nobenega vpliva. To drži ali so enostavno premalo obveščeni in imajo premalo informacij? Hvala lepa, Gundi. Istočasno bi tudi sam vpraša občinstvo, če ima kakšno vprašanje, kateremu bi lahko nemudoma šli. Gospod pred menoj. Buongiorno. Lep pozdrav vsem. Prihajam iz Italije. Sem Mario Accardi. Bil sem ombudsman pred desetimi leti na Siciliji. Kapobelo di Mazara je občina, odkudr prihajam. Hvala lepa ombudsmanu za to povabilo. S tem sem namreč dobil tudi priložnost, da še naprej upam in verjamem v branjenje državljanskih pravic. Verjetno veste, o čem govorim. Kaj ti, ko ste leta 2008 obiskali Palermo, sem to tudi javno povedal. Nažalost pa v Italiji in Siciliji še posebej tega ni več. Torej, državljani nimajo več možnosti, da bi se obrnili na nekoga, da bi jih vodil za roko, da bi jim prisluhnil. Ombudsman pri nas ne obstaja več na lokalni ravni. Poznam delovanje ombudsmana, zato ne bom spraševal, kakšno funkcijo kot ombudsman opravljate. Me pa zanima, gospod Žiron, kaj bo Evropski parlament storil v prihodnje in kaj je počel do sedaj. Upam, da boste tudi vi še enkrat izvoljeni. Namreč državljani izgubljajo zaupanje. To pa je odgovornost politikov. Oni so tisti, ki so pravzaprav odpravili osebo, ki lahko državljane brani. To je bila neumna poteza, kajti če bi postavili ombudsmana, bi državljanom dali upanje in s tem bi tudi poskrbeli za svojo ponovno izvolitev. Hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Imamo morda še kakšno vprašanje, gospa v ozadju dvorane? Uh, oui, Lep pozdrav, sem Stila Veliji. Sem informatičarka, evropska državljanka. Sama bi rada čestitala evropskemu ombudsmanu, namreč odkar poznam funkcijo ombudsmana, se mi zdi, da v uradu ombudsmana hitro, kakovostno delujejo mislim, da je ombudsman tudi tisti, ki lahko vzpostavi neposredno povezavo med državljani in ostalimi. Zanima me naslednje, kako od Grkov, Ciparčanov in Špancev zahtevate, da sodelujo na evropskih volitvah? Namreč najprej bi morali pojasniti napake trojke. Kdo je, na primer, predlagal trojko? Izpostaviti bi morali napake pri metodah, ki jih trojka uporablja, Morda bi s tem dejansko imeli kakšno možnost. Še zadnje vprašanje. Ali Evropska pogodba ne predvideva, da bi v času krize prevladale druge vrednote, ne samo gospodarske? Če ne, zakaj ne? Ali lahko evropske državljani kaj storijo s tem v zvezi? Hvala. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Nekoga bomo izbrali. Gospod Pirs. Gospod Price sem. David Price. Prihajam iz Your Democracy. Schumann.info je spletna stran, kjer delujemo. Za gospod Reding bi imel vprašanje. Številni državljani so bili šokirani na tem, da je komisija dejansko predlagala da bi eno od ključnih državljanskih pravic, torej participativno demokracijo, ukinili. Ta pravica je pravica vseh državljanov, da lahko nastopijo kot kandidati za člana Evropske komisije. To je načelo, ki velja, odkar je bil predsednik komisije Žan Monet. On ni bil politik, niti niso bili politiki številni drugi člani komisije. Ja, ampak govorimo sedaj o gospodarski krizi, gospod Price sem mislil, da govorimo o državljanskih pravicah. Imate vprašanje v zvezi z gospodarsko krizo? Gospodarska kriza je pravzaprav usporedna s prevzemom institucij strani politikov v prvi vrsti. Kako torej panelisti gledajo na to? Kako bi lahko tudi državljanom ponovno zagotovili pravico, da kandidirajo za funkcije v komisiji, naprimer Halštajn je en tak kandidat. Hvala, gospod Prajs. Časa nam zmanjkuje pri tem panelu. Gospa Duron bo dobila besedo, zato ker je pri naslednjem panelu ne bo. Hvala lepa. Bom skušala odgovoriti na vprašanja in se odzvati na pripombe, ki smo jih slišali iz dvorane in preko Twita kaj lahko storimo za to, da bi se izognili temu, da bo ta protievropski val nekoliko upadel. Navezala se bom tudi na to, kar je prej gospa izpostavila v zvezi z zaupanjem. Trojka bo namreč sleko prej morala upravičiti svoja dejanja. Najprej bi morali, po mojem mnenju, priznati napake. To je prva stvar. Kar zadeva same kandidate za volitve, morda le ne za mesto predsednika komisije, kajti tega se ne voli neposredno, kandidati za volitve bi morali seveda priznati napake, ki so jih storili, še posebej, če imajo občutek, da niso pomagali v času gospodarske krize tistim, ki pomoč potrebujejo. Gospa, tako kot vi, sem tudi sama zaskrbljena. Ne samo zaradi volitev kot takšnih, temveč tudi zaradi same udeležbe. Državljani se počutijo, kot da jih je Evropa zapustila, ali to upravičeno ali ne, ne vem, je pa Evropa tista, ki jo krivijo za sprejemanje odločitev. Evropa nasplošno, ne vemo kdo konkretno, Evropa nasplošno je tisti krivec. Mislim, da bi morali storiti več kot zgolj pojasnjevati stvari. Če nekdo pojasnjuje stvari, se nekako postavi v položaj nadrejenega in razlaga, to smo storili in to se dogaja. Sama meni, da bi najprej morali prisluhniti, sprejeti tudi jezo, ki se izraža, potem pa nekaj predlagati. Napake so bile storjene, realne napake. Mislim, da bi morali prisluhniti državljanom. Kot sem že prej povedala, predvsem bi morali pokazati, da stvari niso tako enostavne. Javni primankljaj je treba odpraviti, sicer ne bomo imeli sploh javnih politik. Način, kako smo se tega lotili, morda res ni najbolj primeren, tudi metode niso najboljše. Kot drugo, dovoliti moramo državljanom, da izrazijo svojo jezo, kot tretje, priznati je treba napake in kot četrto, res je, da obstajajo tudi druge vrednote, ne samo gospodarske vrednote. V Evropi so pomembne tudi druge zadeve. Je pa res, da je kriza tako zelo vseobsegajoča, da spreminja življenje tudi pravila igre. Hvala. Iz portugalske pisarne parlamenta sprašujejo, če se morda ne bojite, da bo ta kriza ubila evropsko državljanstvo. Mislim, da kriza lahko ubije številne stvari, morda ne celotno evropsko državljanstvo, ampak ubila bo zaupanje. Kaj je evropsko državljanstvo? Evropsko državljanstvo je nek pravni vidik, ki vključuje pravice, pravico do glasovanja, vključuje pa tudi seveda ta občutek, da je nekdo evropejec. Ta kriza je prisotna. Evropa res ni kriva za vse, vendar državljani menijo, da je kriva za vse. Celo evropski projekt Evropa bi morali biti postavljeni pod vprašaj. Ekstremna desnica, včasih tudi ekstremna levica, si zauzemata za to, da bi se vrnile nacionalne politike. Se pravi, da ta način, kako mi delujemo, ko skupaj organiziramo, stvari enostavno ne deluje. Res je, da obstaja lestvica pristojnosti, da živimo v svetu v večjih ravneh. Državljanom morda res ni treba natančno poznati porazdelitve pristojnosti. Pomembno pa je, da se zavedajo, da vse te posamezne ravni usklajujemo, ko ponujemo odgovore. Se pravi, da usklajujemo lokalni, regionalni, nacionalni, evropski nivo. Je pa res, da si vsi pošiljajo žogico, nisem jaz kriv, drugi so. Peut-être ce serait bien de savoir. Morda bi pa lahko od Alessandre zvedeli eh, odgovor na naslednje vprašanje. Gre za eh, odnose med ombudsmanom in Evropsko državljansko pobudo. Bi vi lahko povedali, kako mobilizirate, kako oblikujete Evropske državljanske inicijative in ali sodelujete z ombudsmanom? v zvezi s tem. Torej, konkretno gledano, nismo sodelovali z ombudsmanom pri mobilizaciji ljudi, pri ozaveščanju ljudi in pri informiranju o naši kampanji. Torej, nismo sodelovali z ombudsmanom, temveč z Evropskim parlamentom, saj smo pridobili podporo 50 poslancev in poslank v Evropskem parlamentu. Sodelovali smo tudi z Evropsko komisijo hoteli smo, da ljudje eh, zvedo, da obstajamo in zaradi tega smo tudi uporabili družabne medije, kot so Facebook, eh, Twitter, se pravi, eh, tu smo tudi pokrivali našo kampanjo. Seveda pa ni dovolj, da se dela samo na tej ravni, treba je delati tudi na osebni ravni. Meni je zelo pomembno osebno sodelovanje, osebni stiki z ljudmi na ta način jih poskušam ozavestiti o procesu. In eh, potem pa še vprašanje, gospe Gutman, eh, eh, češta državljani nimajo vpliva. Morda je to pač posledica pomankanja informacij. Se pravi, tu ne gre samo za odgovornost instituciji, se pravi, odgovornost je na obeh straneh. Tudi državljane bi se morali bolj angažirati, morali bi biti bolj aktivni in proaktivni pri zbiranju informacij, morajo se zavedati eh, svojih pravic in možnosti za vplivanje na evropsko zakonodajo. Hvala lepa. Uh, Didier, morda še na kratko. Tu smo slišali vprašanje, kje je vloga ombudsmana, kje je vloga eh, državljanske pobude, zakaj ste se pač vi eh, odločili za to osnovno pobudo? Belgijski eh, politični sistem je zelo elitističen in menili smo, da bi pač te državljanske pobude lahko pomagale deblokirati sistem treba je bilo prebiti blokado. Ne vem, kako je z vplivom krize na državljane. Tu sem morda bolj pozitiven kot gospod Duron. V mnogih državah, naprimer na Irskem, eh, so bili spriča veliki finančni, gospodarski krizi in sedaj pravzaprav uh, uh, Irska organize, organizira ustavno konvencijo in tu sodelujejo pravzaprav tudi navadni državljani in v končni fazi nameravajo organizirati referendum. Tudi um, Islandija je šla skozi eh, veliko krizo in sedaj se organizirajo državljani za to, da bi deblokirali sistem. In tudi v Belgiji smo imeli globoko politično krizo. Uh, te krize so dosti krat tudi eh, spodbuda za to, da državljani ustanejo in vzamejo vajeti v svoje roke. Eh, državljani pokažejo, da je mogoče premagati razlike in nasprotovanja. In mi smo začeli pri bazi zaradi tega, ker smo hoteli pokazati, da nismo odvisni od politikov, političnih strank, od javnih financ. Hoteli smo pokazati, da zmoremo stvari sami in da lahko motiviramo državljane k sodelovanju, če tudi ni formalne strukture. Hvala lepa, Didier rada bi dodala nekaj. Strinjam se s tem. Kriza dosti krat eh, spodbudi eh, angažma eh, državljanov, ki iščejo druge alternative. Jaz eh, sem eh, na koncu in tu pravzaprav gre za različna gibanja. Jaz nisem negativna, sem zelo navdušena eh, in za to kampanjo, ki se bo začela. Vendar treba je imeti seveda velik angažma, kajti sicer politika tega ne bo prevzela eh, in državljani bodo razočarani. Eh, torej na Irskem eh, je potrebna nova ustava in eh, politiki se želijo povezati z državljani, saj bodo državljani izvolili to novo ustavo. In moram pač reči, da tudi v Belgiji niso vsi z odprtimi rokami sprejeli pobudo G1000, nekateri so bili zelo kritični. Eh, se pravi, eh, tu ne gre samo za vprašanje sestave vlade. Opravičujem se, gospa Duron bo odšla in tudi jaz bi rada nekaj dodala. Bi morda povedali, eh, kako vam je ime? Ime mi je Kristina Lambert in predstavljam Belgijo v Evropske državljanske pobudi za UTD. In eh, pomembno je, da obstajajo stiki s politiki in državljansko pobudo. Torej, jaz uporabljam instrument, ki nam ga je dala Evropa, se pravi Evropsko državljansko pobudo. Sem pa jaz seveda navadna državljanka in težko je priti v stik s politiki okoli mene. Zapirajo vrata, ker imajo pač bolj zanimive stvari, bolj zanimive opravke. Tu se dejansko borimo na terenu, treba je zbrati dovolj državljanov, ki bodo podprli to pobudo in upam, da nas bo gospa Duron poslušala. Mi upamo, da nas bodo politiki potem končno uh, uslišali uh, in tudi na ta način se pravzaprav gradi Evropa. Strinjam se. Uh, in vsekakor vam želim veliko uspeha pri vaši pobudi. Mi smo zelo pozorni in Margaret, ki je tudi v tej dvorani, je v odboru za peticije in je tudi zelo uh, pozorna na to, ko pač peticija pride v uh, roke Evropske komisije, uh, ko ona to preuči, je potrebna uh, razprava in treba se je uh, vrniti potem. Uh, takrat, ko ste trkali na okno komisije, niste bili uspešni, je treba priti skozi odprta vrata parlamenta za to, da uveljavite eh, svoje želje. Se pravi, treba je organizirati še naprej razpravo, tudi ko vas eh, komisija zavrne. Se pravi, vrata so odprta tu. Torej, sedaj... Uh, Eh, prehaja na vrsto druga okrogla miza. Zahvaljujem se eh, Alessandri Mirabile, Marko Bertrandu in Didieju Kaloverju eh, za sodelovanje v tej prvi okrogli mizi. Mislim, da nas mora Izabel tudi zapustiti. Zahvalimo se torej prvi okrogli mizi. Sedaj bo mesta zauzel bodo zavzeli predstavniki druge okrogle mize. Tu bodo sodelovali komisar Ševčevič, ki je podpredsednik Evropske komisije in je pristojen za medinstitucionalne odnose in upravo. Sedaj pač nekateri prihajajo, drugi odhajajo. Eh, gospod eh, Ševčevič bo dal kratko predstavitev, torej odmora ne bo zaradi tega, ker smo imeli že dovolj uh, Eh, požarnih vaj. Časa zmanjkuje in zaradi tega besedo eh, kar predajam gospodu komisarju. Eh, hvala lepa, gospod Burns. Eh, spoštovani eh, ombudsman, dragi Nuki Foros, eh, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil našemu evropskemu ombudsmanu za to, da je predlagal organizacijo tega dogodka danes in da je tudi prireditelj tega dogodka. Zahvaljujem se seveda tudi za prizadevanja njegovega urada, Pokazali so namreč, eh, kako se lahko povežejo z državljani in kako lahko državljanom dajo občutek, da eh, jih bo nekdo resno vzel z njihovimi pretožbami in da bo nekdo poskrbel za pozitivno rešitev. In Urad eh, ombudsmana je dejansko dal državljanom glas in je branil njihove interese. Hvala lepa tudi Evropskemu parlamentu za to, da gosti eh, današnji dogodek. Eh, hvala lepa za odlično sodelovanje z Evropskim parlamentom in njegovimi predstavniki v vseh trialogih, kjer smo pač oblikovali pravila za evropsko državljansko pobudo. Tu bi rad tudi izpostavil odlično eh, sodelovanje z odborom za peticije. To je seveda zelo pomembno za tesne stike z državljani. Na ta način lahko gradimo zaupanje, lahko tesno delamo z državljani in eh, preko tega odbora državljani skrbijo tudi za zaposlenost Evropske komisije, kajti odbor za peticije odloča o tem, o katerih peticijah bo razpravljal eh, s komisijo in o katerih ne. Torej, eh, hvala lepa torej Evropskemu parlamentu, odboru za peticije in seveda Evropskemu eh, ombudsmanu za organizacijo tega današnjega dogodka. Danes torej razpravljamo o novem eh, Eh, orodju o tem, kako lahko 500 milijonov evropskih državljanov poskrbi za boljšo povezavo z evropskimi institucijami. Mi se sprašujemo, kaj lahko naredi Evropska unija za to, da bi bila bolj povezana z državljani. Vem, da je bila gospa Redingova tu danes eh, dopovdan in da je pravzaprav že marsikaj opisala. Leto 2013 je Evropsko leto državljanov in to leto želim izkoristiti za to, da se evropske institucije bolje povežejo z evropskimi državljani. V tem letu želimo zbrati mnenja državljanov, želimo zvedeti, kaj naj bi mi delali bolje in eh, na ta način bomo seveda načrtovali tudi za naslednja leta. Eh, leto 2013 eh, je seveda tudi prvo leto, ko državljani uporabljajo ta novi instrument in to bo tudi tisto leto, ko bo pač ta evropska uh, državljanska pobuda zaključila prvi popoln ciklus. Torej, mi pobude obravnavamo s spoštovanjem in resno. Mi vidimo, da gre za instrument, za nadnacionalno participacijo participativno demokracijo in eh, mi eh, skrbimo za to, da bomo resno in spoštovanjem obravnavali evropske državljane. Kaj želim s tem povedati? Lani smo torej začeli z evropsko državljansko eh, pobudo. Do sedaj smo prejeli 25 prošen za registracijo in 14 je že registriranih in sedaj že zbirajo podpise in sicer s ciljem, da zberejo več kot milijon podpornikov. E, seveda je treba zagotoviti geografsko uravnovešenost, prisotnost v sedmih državah članicah in potem pa sledi naslednja faza, pregled, verifikacija podpisov, predstavitev in razprava v parlamentu in potem pa seveda preverjanje strani Evropske komisije, ali lahko ta pobuda postane zakonodaja. Eh, pomembno je, da so seveda tu eh, predstavniki eh, državljanskih pobud, ki lahko predstavijo svoje izkušnje, torej pravica do vode je pobuda, ki je že dosegla ta nivo, ki je izpolnila zahteve in veselim se pravzaprav tudi predstavitve predstavnika pobude pravica do vode. Slišali bomo, kako je bilo zbiranjem podpisov. E, dejstvo je, da e, imamo pravzaprav mnoge e, tudi kritike, tudi glede pač spletnega zbiranja podpisov, stroškov, verifikacije, vendar to je bilo tudi za pričakovati. Če se začne velika uh, državljanska pobuda, se moramo zavedati, da se vedno srečujemo z začetnimi težavami, z improvizacijami in podobno. Komisija pa seveda lahko pomaga eh, eh, z strežniki v Luksemburgu, s programsko opremo. Mi lahko pravzaprav pomagamo vsega, organizatorjem, da se certificirajo njihovi sistemi in podobno. Tudi nemške oblasti so eh, pomagale postopke preverjanja, verifikacije so uvedli na zgledan način in Imajo tudi lastne strežnike, ki so jih certificirale nemške oblasti, se pravi, tu imamo tudi ustrezno politično podporo in dokaze, da so stvari izvedljive. In Luksemburg in Nemčija bosta primera dobre prakse in uh, zgleda za druge države članice. Evropske državljanske pobude so pravzaprav začetnice prave panevropske razprave z državljani. Mi vidimo, da so eh, družabni mediji igrali seveda zelo pomembno vlogo, omogočili so interakcijo čez državne meje, In eh, s tem pravzaprav lahko državljani govorijo o svojih upanjih, o svojih idealih. In to je šele prvi korak eh, nečesa, kar naj bi v prihodnosti vodilo do eh, transna nacionalnih evropskih elektronskih platform. Sedaj imamo določene težave z eh, informacijsko tehnologijo, s certificiranjem in podobno. Vse to bo tudi odpravljeno, ko bomo imeli eh, elektronske eh, osebne izkaznice, ko bomo pač uredili eh, vsa IT vprašanja. Eh, In uh, uporabniki bodo lahko uporabljali stvari na bolj prijazen način. Naših osebnih eh, izkaznic ne bomo uporabljali samo za identifikacijo, temveč dejansko tudi za razpravo na evropski ravni. In na ta način bodo uh, državljani dejansko samo en klik oddaljeni od. Uh, političnega odločanja in igrali bodo bistveno pomembnejšo vlogo v evropski demokraciji. Sedaj eh, se trudi Evropska unija za poglobitev evropske integracije tudi na področju gospodarstva. Komisija pač eh, pripravlja priporočila eh, za posamezne države, naprimer za področje eh, Eh, varstva otrok in to so tudi mnoga področja, ki se dotikajo našega življenja. Državljani bodo lahko sodelovali v teh demokratičnih procesih, slišali bomo njihov glas in zato, da oblikujemo transnacionalni demokratični proces je treba seveda zagotoviti uporabo instrumentov participativne demokracije med mladimi. Mladi se bodo v prihodnje še bolje odločali za to. Eh, s pomočjo teh državljanskih pobud imajo državljani prvič priložnost, da pokažejo svoje upanja, skrbi na eh, konkreten način in da iz tega lahko tudi eh, pridejo do konkretnih zaključkov in rezultatov znotraj evropske agente. Eh, mi smo imeli pač primer eh, pobude Fraternite 2020. To je bila prva pobuda, ki je bila registrirana. Treba je seveda torej izpolniti določene mejne vrednosti glede podpisov, treba je zagotoviti tudi ustrezno geografsko uh, ravnovesje, zato da so rezultati veljavni. Eh, potem pa seveda prihaja do druge faze državljanske pobude. Pri tej in tudi pri drugih državljanskih eh, pobudah želimo, da bi odražale eh, potrebe evropskih državljanov in tudi želje glede Evropske unije. Tu naj bi obravnavali pomembna vprašanja, pa tudi vprašanja, ki so zaradi različnih razlogov izključena iz središča pozornosti evropskih inštitucij in mislim, da je to tudi zelo zdravo za našo evropsko razpravo. Eh, ljudje želijo svobodo za življenje, delo, eh, želijo pač eh, so odločati pri eh, stvarih, ki so pomembne za dobrobit državljanov in eh, planeta. Treba je seveda spoštovati tudi socialno pravičnost. To so namreč glavne teme, ki jih pokrivajo sedanje državljanske pobude in mislim, da jih bo še več. Še več tovrstnih pobud, ko se bodo pač zaključili prvi ciklusi prve uspešne državljanske pobude. mislim, da je tudi zelo pomembno, da imamo revizijsko klauzulo v eh, prvotni uredbi, kajti iz prvega ciklusa se bomo zelo veliko naučili. Mi bomo videli, kako naj bi sistem postal dosti bolj prijazen do uporabnikov in verjamem v prihodnost. Uh, državljanskih pobud in z revizijo se bodo še bolj približale državljanom, s katerimi bomo lahko sodelovali še bolj neposredno in dobili bodo občutek, da če jim je nekaj pomembno in če želijo nekaj doseči, da imajo pač na voljo zelo jasen instrument, s katerim to lahko dosežejo. Torej, mi moramo razvijati ta instrument, da bo postal čim bolj znan in prijazen za uporabnike. In na ta način bodo eh, državljani bistveno bolj vplivali, kot so do sedaj. Hvala lepa, komisar Ševčovič. In sedaj bom eh, predstavil tudi okroglo mizo. Prišlo je do spremembe eh, cima na desni strani eh, komisarja sedi gospod Goče. Torej, kaj se zgodi, ko ima nekdo težavo? On bo, na primer, povedal, kako lahko pomaga ombudsman. E, tu gre za preglednost medicinskih podatkov, gre za zdravila proti e, debelosti, to je zelo zanimiv primer. E, potem posem na levi Rainer Nolvak, ki je predsednik e, Estonskega sklada za naravo je tudi glavni motivator eh, pobude Let's do it, naredimo, se pravi, to je temeljna eh, pobuda državljanov. Tu gre za mobilizacijo ljudi po Evropi, da očistimo Evropsko unijo. In uh, tu je potem še uh, Anne-Marie Perret. Ona je predsednica državljanskega odbora, ki zahteva čisto vodo in očiščenje vode po Evropi. To je državljanska pobuda, ki je zbrala več kot en milijon podpisov in uh, dosegli bodo verjetno tudi 2 milijona in ona je tudi v sindikatu javnih uslužbencev. Se pravi, tu imamo tudi neko politično plat, borijo se proti liberalizaciji eh, trga z vodo. In eh, potem pa boste seveda lahko zastavljali vprašanja ne samo tu iz te dvorane, temveč tudi po Evropski uniji še enkrat eh, eh naslov na Twitterju Lojtra EYC eh, 2013 EO Gundi Gadesman iz urada Evropskega ombudsmana sprejema zelo veliko tweetov. In eh, sedaj pa začnimo z Anne-Marie Perret. Eh, hvala lepa, gospod Burns. Hvala lepa tudi gospodu Diamandurosu, evropskemu ombudsmanu in tudi njegovi ekipi. Torej, rada bi pozdravila vse, ki ste zbrani tu v dvorani in vse tiste, ki nas vidite in slišite po evropskih prestolnicah in mestih. torej skrbim eh, eh, za to pobudo. Jerry Vandenberg pa je pravzaprav tisti, eh, ki nosi na svojih plečih glavno breme te evropske državljanske pobude. Hvala lepa gospodu Ševčoviču za vaše besede o evropskih državljanskih pobudah. Tudi Chris Burns je opozoril na to, torej dejansko smo presegli eh, en milijon podpisov, nekje pri milijonu tristo tisoč eh, smo, naš cilj pa je, da eh, še zagotovimo ravnovesje med različnimi državami. V okviru uh, naše eh, federacije sindikatov za javne uslužbence eh, smo se povezali seveda tudi z nevladnimi organizacijami, povezali smo se seveda tudi na globalni ravni z eh, združenimi narodi, pa tudi seveda z Evropsko unijo v okviru Evropskega leta državljanov. Pri vodi bi rada spomnila eh, na dve strani. Obstaja direktiva, ki pravi, da voda ni e, trgovinsko blago, kot eh, so to druge e, stvari, se pravi, to je neka skupna dobrina. Eh, na področju Združenih narodov je obstajala tudi resolucija, ki nam je pomagala eh, dejansko izpostaviti, da je voda temeljna pravica in na tem pravzaprav sloni tudi naša kampanja pravice do vodo do vode. In tudi eh, s pomočjo Lizbonske pogodbe eh, smo pravzaprav oblikovali to evropsko državljansko eh, pobudo. Želimo, da bi se pripravila evropska zakonodaja, po kateri naj bi bila voda skupna dobrina in ne neko tržno blago. Gospod Diamanduros nas je tudi podprl in s pomočjo to, eh, s te pobude želimo seveda, da bi vi bili čim bolj aktivni in eh, obstaja tudi kratka video predstavitev in vabim vas, da kot državljan tudi podpišete to evropsko državljansko pobudo. Sedaj pa tehniko prosim, naj prikaže eh, video posnetek. Hvala lepa.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 Eh, se pravi, tu imamo to dvojnost, eh, po eni strani imamo pravico, kako naj izvajamo to temeljno pravico, po drugi strani pa eh, smo še vedno v kontekstu trga in konkurence in tu zahtevamo torej, da naj ne pride do liberalizacije, kajti za nas je voda javna dobrina, to je e, nujna storitev, javna storitev za vse. In mi zahtevamo, da naj za oskrbo z vodo in obdelavo vode ne veljajo tržna pravila, Evropska komisija mora oblikovati zakonodajo in pravila, po katerih bodo pač eh, vsi imeli dostop do vode v 27 državah članicah in dostop seveda tudi do sanacije vode. In eh, želimo, da bi pač eh, stvari bilo eh, bile dobro oblikovane in eh, Združeni narodi so pač eh, tu pravzaprav eh, naredili določene podlage in mi želimo dejansko eh, svetovni dostop do, globalni dostop do vode in eh, čiščenja vode. E, torej, mi smo zbrali že milijon tristo tisoč podpisov in ugotavljamo, da komisija dejansko počasi dela nek premik in sicer od tržnega pristopa, konkurenčnega pristopa k eh, pristopu eh, v smislu javnih storitev in pravic. Ljudem je treba dati torej možnost, da neposredno reagirajo. In mi vidimo, da vodo dejansko skrbi naše državljane, tu gre dejansko za temeljno pravico. Eh, eh, seveda eh, ne bom prebrala vsega tega, kar je tu zapisano na tej prezentaciji. Torej, tu gre torej za temeljno pravico in dostop za vse. Zadnji april je bil odpuščen zaposleni pri Veoljenu, to je velika um, multinacionalka, ki deluje v Franciji, ker pač ni hotel uh, uh, prekiniti dostavo vode k eh, revni uh, družini. In uh, ti ljudje so imetniki eh, temeljnih pravic eh, in eh, po drugi strani seveda imamo pač ta pristop, da tu gre za tržno blago in direktor uh, Nesleja je dejansko dejal tudi, če je treba privatizirati vodo, torej jaz ne bi imel nič proti. Uh, jaz sama sem francozinja, sem tudi predsednica uh, tega uh, odbora državljanov v okviru te evropske državljanske pobude in pri nas eh, sta dve veliki multinacionalki, ki eh, sta vodilni vode in čiščenja eh, vode in dejansko poskušajo tudi vplivati na poslance na najrazne na različnejših eh, ravneh in mi smo pa seveda tudi ukrepali, sodelovali smo eh, s poslanci, z drugimi organizacijami, ki sem jih eh, že naštela, oblikovali smo torej tudi državljanski odbor s 33 člani in mi poskušamo Eh, tudi oblikovati ekipe za kampanjo v naših državah. Stvari pač delujejo eh, včasih bolje, včasih slabše, obstajajo pa tudi ambasadorji eh, za vodo, ki so deloma dobro znani v naših državah. Naprimer v Nemčiji so stvari zelo dobro delovale, ker je pač nek humorist podprl to pobudo na svoj način in eh, dejansko so po eh, njegovem eh, posegu zbrali milijon podpisov v Nemčiji. Dejansko lahko rečemo, zmoremo, yes we can. Torej, treba je najti prave osebe, v različnih državah, torej milijon 300 oziroma 350 tisoč podpisov je dobro, vendar je pa treba seveda poskrbeti za neko ravnovesje med državami. Eh, v eh, Franciji, naprimer, imamo zbranih eh, manj podpisov, kot bi morali, glede na število prebivalstva, se pravi, pozivam vas, da poiščete našo pobudo na spletu eh, Right to Water in da jo podpišete. Najlepša hvala za ta vaš vidik. Sedaj pa bomo prisluhnili drugemu vidiku. Govorili bomo o vprašanju zdravja za državljanje. O tem bo govoril Peter Göče, ki je direktor Nordijskega Kokrejnevega centra leta 2002 je stopil do Nikiforosa, do ombudsmana in dejal, da je Evropska agencija za zdravila zavrnila dostop do eh, poročil o zdravilih in do podatkov. Povejte nam o tem. Se obračujem, hvala za povabilo. Ne vemo, kako varno uporabljati naša zdravila. V ZDA in v Evropi so zdravila tretji vzrok smrti takoj za uh, srčnimi obolenji in rakom. Najpomembnejši razlog za to je, da farmacevtska industrija skriva podatke o uh, škodljivih učinkih zdravil. Izdajo zgolj polovico svojih poročil in to je pogosto zavajajoče. Zdravila za hujšanje so nevarna in leta 2007 smo zaprosili za dostop do poročil o zdravilih, ki so jih farmacevtska podjetja predložila Evropski agenciji za zdravila, zato da bi pridobili eh, dovoljenje za njihovo prodajo. Tomas Lundgren, direktor EME, je zavrnil dostop. EMA je dala štiri argumente za to. Zaščita komercialnih interesov, eh, neobstoj nekega javnega interesa v podatkih, administrativno breme in neuporabnost teh podatkov za druge, ker so bili pri, zakriti. Mi smo te argumente zavrnili, prav tako je isto storil ombudsman. Ombudsman je pregledal vsa poročila in protokole in ugotovil, da ne vsebujejo komercialno zaupnih podatkov. Šele potem, ko je ombudsman v svoji izjavi leta 2010 predstavil ta problem, je EMA spremenila svoje stališče in nam dala dostop do dokumentov. Tomas Lundgren je potem nekaj mesecev kasneje sprejel svetovalno službo v farmacevtskem podjetju kar je kršitev politike EME, e, obstaja namreč karantena dveh let. Trenutni direktor EME, e, Guido Rasi, ima popolnoma drugačno stališče glede preglednosti. Od januarja 2014 naprej bo EMA e omogočila dostop eh, za javnost do eh, poročil, do protokolov, do statističnih programov, s pomočjo katerih bodo lahko državljani na lastno pest pregledali te informacije, te podatke. To je velik napredek, velik korak naprej. Ampak farmacevska industrija želi to preprečiti. Dve podjetji sta eh, že uložili tožbe na Evropskem sodišču proti EMI. In če jim uspe, če bodo preprečili dostop do teh dokumentov, bomo mi zdravniki še vedno ubijali naše pacijente in to v ogromnih števil, eh, številih. Zato ker ne bomo vedeli, kakšne so škodljivi učinki zdravil. In to je katastrofalno. Komisija je predlagala revizijo direktive o kliničnih preizkusih, ki omogoča dostop do povzetkov študij. Ampak to ni dovolj. Včasih so ti povzetki namreč zavajajoči. Potrebujemo dostop do vseh podatkov, do vseh poročil. Tako bomo preprečili dvojne standarde. Eh, en, en standard za emo in druge, drug standard za same preizkuse. S tem bomo lahko pre, eh, preverili tudi, kaj je farmacevska industrija storila. Na ta način bi lahko spodbudili tudi inoviranje na področju razvoja zdravil. Kot druge, farmacevske družbe ugotovijo, kakšne napake so naredili njihovi konkurenti, se lahko izognejo tem napakam. Na to ne smemo pozabiti, to je izjemno pomembno. Tukaj obstaja temeljna težava, težava prioritet v zdravstvu, bodi si zaradi uh, kariernih razlogov, komercialnih razlogov, ampak nimamo dostopa do zelo pomembnih podatkov pomembnih podatkov, ki so nujni za racionalno sprejemanje odločitev, tako pri zdravnikih, kot tudi pacijentih. Ne želimo živeti v družbi, ki ima zgolj eno različico resnice. To ni znanost. Znanost morajo preverjati drugi, ne zgolj tisti, ki imajo velike komercialne interese za to, da skrivajo podatke, da z njimi manipulirajo, ko jih objavljajo. Temu moramo narediti konec. Naslednji mesec bodo poslanci parlamenta glasovali o spremembah v direktivi o kliničnih preizkusih. Upam, da bodo glasovali za več kot zgolj povzetke. Drugače so bili vsi ti preizkusi za manj in še vedno bomo izkoriščali ljudi zaradi komercialnih interesov. Tega ne smemo sprejeti. Tako kot to velja za čisto vodo, ki je temeljna pravica, so temeljna pravica tudi podatki o zdravstvu, ki so pomeni za vse nas. Hvala. Much, Najlepša hvala, Petr Göče. Sedaj pa Rainer Nulvak, ki je, kot smo dejali, organiziral globalno kampanjo za čiščenje. In to je taka, takšna ljudska pobuda. Slišali smo strani eh, predstavnikom peticije ombudsmanov, sedaj pa ljudsko gibanje. Izvolite. Hvala. Kot veste, prihajam iz majhnega uh, otoka blizu Estonije, ki se imenuje Huma. Veliko časa sem imel, da sem razmišljal o tem, kaj bi povedal, ker potovanje traja kakšen dan. Veliko ljudi piše na Twitterju, Zakaj ne bi zaploskali tistim, ki spremljajo tu že tri, kaj, tri ure, kaj mi počnemo na Twitterju? Aplaus, prosim. Like, like... Videl sem različne komentarje. Naprimer, malce eh, dolgočasno je, dolgi govori so in tako dalje. Sam tega ne bom storil. Z vami bi rad delil nekaj preprostega. Sanje. Sanje ki smo jih sanjali v Estoniji. Pri nas je bilo normalno, da smo odlagali odpadke na podeželju. In to v takšni meri, da sem sam postajal kar precej jezen. Podobno so menili moji prijatelji. Poskusili smo nekaj narediti. Bili smo obupani. In uh, imamo tudi video na YouTubu, ki ga bomo pogledali. Upam, da bo vse delovalo tako, kot mora. Živimo na čudovitem planetu, ampak iz dneva v dan ga uničujemo. Odpadki so povsod,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 The third step was to locate and estimate the type and amount of garbage, creating the virtual garbage map. see ei olnud raske kokku kombineerida Google Earthi ja , ja mitmeid muid tarkvaralisi juppe , mis on kõik laual saadaval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 In total, 720 volunteers took part in the mapping process and 10,656 trash points were located on the map. But the most important question remained, how to get 40,000 people to clean it all up. meie esimene ülesanne oli tegelikult äh, üldse inimestele nii-öelda silme ette tuua , et äh, mis olukord valitseb ja siis ka see olukord äh, nii-öelda ära kaardistada , et , et siis näidata , mis on need tõelised suurusjärgud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 Let's do it. Hvala. Ko sem prispel sem, sem govoril z gospodom Diamandorosom. Vprašal me je, če bi lahko pomagal pri sodelovanju z državljani, saj to smo počeli. Za me to pomeni isto vprašanje, kot če vprašate, kako naj opica skoči kako? Prisiliti opico, da skoči. Državljani morajo razumeti, tudi politiki morajo razumeti. Politiki so tisti, ki morajo razumeti, zakaj gre. Je še ne da plora. Ne bi smeli ploskati. To je še ena točka. Tako se spuščamo v razpravo, ki jo imamo trenutno v Evropi, ko so vsi jezni drug na drugega. Če smo na eni, vedno na eni strani, če vedno izbiramo stran, potem smo vedno v slabi situaciji. Skupaj lahko nekaj naredimo in to je kul. To, cool. to smo naredili. Težavo z odpadki smo spremenili v nekaj, zabavnega, nekaj, kar smo lahko naredili. Sam priznam, da sovražim čiščenje. Rad pa imam čisto. Morda bomo to naredili še nekajkrat, ampak kdo ve. Lani je sodelovalo 96 držav pri tem globalnem čiščenju. Kako je to mogoče, neverjetno. Vsi imajo iste težave. In ne gre za odpadke, ki bi jih pobirali stal. To so odpadki, ki jih pobiramo iz naših možganov. Zagotavljamo socialne, družbene spremembe. Ljudem kažemo, da moramo deliti naše vrednote, da moramo sodelovati. Ljudska gibanja so pomembna Zato, ker lahko s tem ohranimo našo avtentičnost, spoštujemo sami sebe. Če si pogledamo strukture, kakršna so podjetja, vidimo, da imajo ogromne hierarhične strukture. Dobro delujejo, če proizvajajo naprimer škatle, veliko škatel. In če na nas gledate kot na potrošniške stroje, potem je vse v redu. Ampak, če dejansko poskušamo ugotoviti, kako voditi, upravljati z neko družbo, se hitro pojavi neka mreža, struktura. Veliko elementov teh hierarhij ne potrebujemo, saj jih lahko zagotovimo neposredno, hitreje. In temu smo sedaj priča. Zato mladi ne volijo, ne grejo na volišče. Ker so volitve iz 19. stoletja. In to je res, če imajo politiki dolge govore, to je nekaj, starega iz 19. stoletja. Povemo lahko, kako sodelovati, o tem lahko razpravljamo, ampak ljudje bodo sodelovali, bodo začeli aktivno sodelovati, ko bodo videli potrebo po tem. In temu smo priča povsod. Naprimer, lansko čiščenje na Kosovem. To je bil prvi nacionalni dogodek, pri katerem je sodelovalo 35 tisoč Eh, ljudi in niso prosili za sodelovanje Evropske komisije. Ta dogodek so organizirali sami ali pa ekipa v Bosni. Muslimani in kristani so sodelovali to v eni ekipi, da so očistili državo. Mislim, da se dogaja nekaj novega ali pa morda odkrivamo nekaj izjemno, izjemno starega. Zanimivo je, kako podobni smo si v drobovju. Ne gre zgolj za evropejce. To se dogaja posod, iščemo nekaj čistega, nekaj prvinskega. In mislim, da smo to prvinskost v politiki izgubili dolgo, dolgo časa nazaj. Morda mi lahko rečete, eh, da sem idealist, ampak mislim, da je to edini način, kako nekaj narediti, če menimo, da je to pravično in pravilno. Te sanje o čistem svetu so sanje, ki jih sanjamo vsak dan. Na otoku, na, na obali lahko uh, očistim odpadke, ki tja priplavajo eh, z, eh, z, iz Nemčije, naprimer. In če vsi počnemo tako, lahko očistimo našo zemljo. In ni bilo vedno tako. Pred stotimi leti smo lahko pili vodo iz potokov, iz rek zamisliti si moramo, kako bi lahko bilo. In tukaj se skriva veliko novih delovnih mest. Vse moramo na novo premisliti. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kako naše identitete prevesti v ta čisti svet. svet. S tem bi lahko ustvarili nekaj novega, nekaj čudovitega. In to je to nimam rad dolgih govorov, nisem velik govornik. Hvala. Rainer Nurbjak, thank you very much. All... Najlepša hvala, Rainer Nurbjak. To so zelo kompleksne zadeve. Vi sledite, sledite svojim sanjam in dobro je sanje prevesti v realnost. Imamo kakšne komentarje, kakšne vprašanja v občinstvu? Pa si pogledamo Twitter. Da, veliko čivko dobivamo veliko neposrednih vprašanj za govornike. Najprej pa nekaj splošnih, splošnih eh, vprašanj, najprej za komisarja Ševčoviča. Sofija sprašuje, kdaj bomo čutili vpliv evropskih državljanskih pobud in kako dolgo trajajo postopki. Radi bi videli, kako dolgo vse skupaj traja. Zavezništvo evropskih državljanov sprašuje, zakaj institucije zmanjšujejo sodelovanje na evropski ravni na evropske državljanske pobude. Veliko Twitterjev skrbi vprašanje manjšinskih pravic. Iz polskega urada sprašuje, kako izboljšati eh, trenutno, trenutne okoliščine manjšin, Romo in drugih kako zagotoviti enake pravice eh, Romov in drugih potujočih skupin. Veliko tvitev se nanaša na mlade. Skoraj vsi uradi Evropskega parlamenta so eh, vprašali, kakšna je strategija EU za mlade, da bi jih privabili na volišča v naslednjih eh, volitvah nizozemski urad sprašuje, kako vključiti pravice tistih mladih, ki še ne morejo voliti v sistem. Na švedskem sprašujejo, kako razrešiti vprašanje brezposelnosti med mladimi, kaj EU počne na tem področju. In ne na zadnje, še en čivk iz urada Evropskega parlamenta na portugalskem, a se ne bi Evropski, eh, Evropska unija morala ukvarjati z izobraževanjem, z gradnjo identitete evropskega državljanstva. Občinstvo v dvorani, gospa, izvolite, sem Magajda Augen, poslanka zelenih z Danske. Imam pripombo v povezavi z Evropsko državljansko pobudo in s tem odgovorila na številna druga vprašanja. Upam, da, da nam bo eh, gospod Ševčevič pomagal, da bomo učinkovito uporabili rezultate teh državljanskih pobud. Želeli smo zagotoviti enako obravnavo vseh teh pobud, ko pripravimo eh, javno predstavitev, ko je odbor za peticije pristojni organ, povabimo komisijo na visoki ravni, na ta način lahko ustrezno pripravimo naše delovanje in državljanom zagotovimo, da bomo njihova vprašanja obravnavali. Ni nujno, da jih bomo rešili, ampak moramo jih obravnavati na, na enaki ravni. Upam, da bo vse skupaj malce bolj prijazno. Še en komentar v povezavi s kliničnimi preizkusi veseli me eh, delo, ki ga je eh, leto že upravil omocman. Ampak svarilo. Nordijska tradicija položaja omocmana je naslednja. Zdi se, da ta parlament vse razdeljuje med dvema skupinama. Vse je odvisno od dveh skupin. In da imamo na to tudi ombudsmana, ki pripada določeni politični skupini. Nordijska tradicija je drugačna in tudi vi, Nikoforos, prihajate iz nordijske tradicije in to ni nič povezano z vašo državo izvora. Pomoč vseh rabimo. Izogniti se moramo, da to postane nekakšno strankarsko bojišče. državljani morajo zaupati v to institucijo. Najboljše občinstvo za takšen poziv imam, zato sem eh, želela izkoristiti to priložnost. Hvala. Nekatera vprašanja so pač eh, vedno politična, temu se ne moremo izogniti. Gospod, pred nami, rad bi zbral nekaj vprašanj, to pa bomo poslušali vprašanja. Predstavljam CIF, sem Bruno Fonsier iz Francije, sem tudi nekdani poslanec Evropskega parlamenta. Kakorkoli že, državljanska pobuda spreminja samo metodo. Ko sem poslušal današnjo razpravo, sem dobil občutek, da se spreminja ne samo metoda, ampak tudi končni namen Evropske unije, Evropska unija naj bi postala končno bolj človeška, se pravi, želimo oblikovati bolj človeško, humano Evropo prav s pomočjo evropske državljanske pobude. Kar nekaj pobud se sprejema, ampak mene zanima, kako obsežne so lahko te pobude. Ali naj se sprejemajo od spodaj na vzgor ali od zgoraj na vzdolj. Mislim, da se vsi zauzemamo za te pobude, ker so nam skupne kot ljudem. Albert Schweitzer je rekel, da zgled ni edini pravi način, kako spremeniti stvari, ampak je vseeno edini način. Tudi na Kosovo in še v eni državi ste rekli, v Bosni, ne vem, ne spomnim se, so ponovili to, kar ste opravili v Estoniji. Torej, zanima me, kako lahko delovanje na lokalni ravni prispeva k doseganju ciljev? Kako lahko v ta kontekst vključimo Evropska državljanska pobuda? Hvala. Okay, we... Prav. Morda bi najprej odgovor ponudil gospod Ševčovič, komisar. Hvala, gospod Brns. Bom poskušal vključiti vsa vprašanja, ki smo jih slišali eh, na Twitterju in eh, tukaj iz dvorane. Prvo vprašanje se je nanašalo na to, kdaj bomo čutili učinke evropske državljanske pobude. Po mojem se to že dogaja. Priča smo današnji razpravi, priča smo tudi razpravam, ki potekajo že vse, odkar je bila evropska državljanska pobuda vzpostavljena to kaže na demokracijo v Evropski uniji. Nikoli nismo govorili o eh, neposrednem sodelovanju, o vplivanju na institucije strani evropskih državljanov. Nikoli nismo o tem govorili toliko kot sedaj. In to je dobro. Evropa tako postaja bolj človeška. In to človeškost potrebujemo v teh težkih časih, ki jih Evropa prestaja. Kakšne so časovnice, kakšni so postopki? Ve, eh, veste, da smo imeli najprej težavo s programsko opremo in komisija je podaljšala časovno obdobje za zbiranje podpisov. Prvo enoletno obdobje se bo zaključilo novembra letos. Na to države članice potrebujejo nekaj tednov za verifikacijo podpisov in gospe Auken obljubljam, da bom naredil vse, kar bom lahko. Vse pobude bomo obravnavali z dostojanstvom. Potekal bo eh, sestanek na visoki ravni z organizatorji, z zadevnimi komisarji, generalnimi direktorji in tako dalje. Mislim, da bo tudi Evropski parlament odigral svojo vlogo in pripravil javno predstavitev na to temo. Pomembno je, da ne le ustvarimo dobro priložnost za to, da organizatori predstavijo svoje izkušnje, predstavijo svojo temo, ampak da se pogovarjamo o različnih vidikih tega predloga. Eh, jih izpilimo in na ta način da, damo informacije komisiji, kako obravnavati določeno evropsko državljansko pobudo. To sem videl že danes in lahko vam povem, da v kolegiju komisarjev dobivam vprašanja strani svojih kolegov in kolegic. Ti spremljajo razvoj državljanskih pobud, eh, ugotavljajo, kako jih podpirajo državljani in državljanke, ugotavljajo, kakšne so konkretne teme. In razprave v komisiji že potekajo, na ta način vplivajo na naše delo. Vse skupaj se je že začelo. Ljudje vidijo, kako mobilizirati druge. Mislim, da bo tega v prihodnosti vedno več. Vidimo namreč, kako lahko takšne eh, platforme, družbene platforme mobilizirajo ljudi. Temu smo bili priča pri nekaterih mednarodnih eh, dogovorih, vidimo eh, pojave demokratizacije, zauzemanje različnih stališč po celotnem svetu in tako dalje. Ta dejavnik mobilizacije je prisoten tudi tukaj v Evropski uniji. Vedno več bomo lahko uporabljali e-orodja in na ta način izpolnjevati digitalno agendo. V Evropski uniji potrebujemo več te e-demokracije, e-orodi, ki omogočajo eh, sprejmanje odločitev z vsemi deležniki. Vprašanje Romov, dovolite mi en stavek na to temo, sam prihajam iz Slovaške tam imamo zelo pomembno eh, romsko manjšino in vesel sem, da o tem sedaj govorimo tudi na evropski ravni. Potrebovali smo nekaj časa za to, da smo v Evropski uniji ugotovili, da ne gre zgolj za vprašanje v kontekstu nacionalnih meja. Potrebujemo evropske rešitve za ta vprašanja. Izmenjati moramo najboljše prakse, se drugo drugega kaj naučiti. Vesel sem, da imamo sedaj v postopku evropsko strategijo za romske manjšine, imamo zahtevo za države članice, da te pripravijo nacionalne strategije za to, kako izboljšati življenje Romo. Mislim, da je takšen kolektiven pristop k temu vprašanju tisti pravi pristop. Ugotoviti moramo, kako upoštevati pravice eh, Romov v Evropski uniji. Evropska komisija to jemlje izjemno resno mladi so v zelo, zelo težkih časih v Evropski uniji. To je verjetno eh, najbolje eh, izobražena generacija od druge svetovne vojne naprej, še vedno pa predstavljajo največji delež brezposelnosti v Evropski uniji. Kaj moramo narediti? Jasno je, da moramo izboljšati naše izobraževalne sisteme. Izboljšati uh, moramo način poučevanja na naših univerzah, kako, je poučevanje prilagojeno potrebam na, de, na trgu dela. Pomagati moramo ljudem takoj sedaj, tako da se izognemo izgubljeni generaciji Evropske unije. Evropski eh, uniji in v Evropski komisiji želimo poleg mehkih eh, ukrepov, ki jih lahko izvajamo, demokratizirati proračun v državah smo ustvarili akcijske skupine v tistih državah, ki je brezposobnost največja težava in skupaj z državami članicami želimo mobilizirati ta finančna sredstva zato, da bi jih jasno usmerili v ustvarjanje novih delovnih mest za mlade. Zaenkrat eh, kaže predvsej dobro, pripravili bomo tudi oceno in vesel sem, da je Evropski svet sprejel odločitev eh, za namenska sredstva v višini 6 eh, milijard evrov v naslednjem obdobju. Zagotoviti moramo sinergijo s, eh, z državami članicami in zagotoviti, da bo to trajalo dolgo časa. Hvala. Imamo zgolj 20 minut. Rad bi zbral čim več eh, odgovorov, čim več vprašanj, tako da moramo biti hitri. Anne-Marie, slišali smo vprašanje Bruna, dimenzija, razsežnost eh, pristopa od spode na vzgor. Izvoli. Dva odgovora. Najprej učinek evropske državljanske pobude. Mi smo pravzaprav sredi samega procesa, tako da je težko ocenjevati, kaj se dogaja. Res je, da se veliko teh pobud podaja v pisni obliki, preko spletnih obrazcev, potem se to pošilja nacionalnim organom, nacionalni organi komisiji. Ne vem, ali imajo dva ali tri mesece, da odgovorijo na te pobude. Šele od tistega trenutka, vsaj kar zadeva našo lastno pobudo o pravici do vode, lahko vemo, ali bo komisija sprejela pobudo in pripravila zakonodajni akt oziroma pobudo v celoti zavrača kot je rekla Izabel Duron, tisto, kar ni moč storiti na ravni komisije, bo zagotovo opravljeno na ravni parlamenta. Tu najdemo torej tudi povezavo od, v smislu od spodaj na vzgor. Se pravi, tisto, kar ni možno storiti na najvišji ravni, je treba ponovno začeti izvajati na najnižjim, potem postopati proti vrhu. Glede nadaljnega oblikovanja Evropske unije in preoblikovanja lete, kar zadeva našo pobudo pravica do vode, se mi zdi, da je veliko zavez bilo sprejetih tudi na lokalni ravni. Se pravi, da sodelujemo z lokalnimi izvoljenimi predstavniki, bodi si na občinski ali kakšni drugi ravni. Zelo pomembno je, da damo to človeško razsežnost v smislu temeljnih pravic In to je treba jasno tudi spoštovati. Listina temeljnih pravic je vključena v Lizbonsko pogodbo, zato se mi zdi, da bi tudi pri tem morali storiti več. Zaključila pa bi z naslednjo mislijo. Lahko tudi preko evropskih državljanskih pobud ponudimo možnost, da se stvari ponovno uravnotežijo. Torej, tisto, kar običajno na zelo diskreten ali tajen način med zaupniki, tudi lobisti, poteka. Vemo, kako deluje lobbying na ravni evropskih institucij za drugo platjo. Takoj, ko bodo dejavnosti resnično aktivnih državljanov, kot si to želi Evropski ombudsman, na voljo, takrat, no, morda sem nekoliko idealistična in naivna, takrat bomo torej lahko dali večjo vidnost vsemu skupaj. Takrat bodo državljani morda dobili voljo, da se vključijo, da bodo imeli občutek, nekdo me posluša in tudi ukrepa skladno s tem. Hvala, Mari. Naj se hitro obrnem k Rajnerju. Ta vprašanja, še posebej na temo eh, mladih, zadevajo vaše delovanje. Eh, v videu smo videli, smo videli veliko mladih, mladih, ki morda še nimajo pravice do uh, voljenja. Kako spodbudite mlade, da sodelujejo in jih na to prepričati, da tisti, ki že lahko volijo, da, grede, da eh, gredo dejansko na volitve naslednje leto. Kako jih motivirati, da grejo na volišča, nimam pojma. Če se jih želite dotakniti, potem morate biti odkriti. To je preprosto dejati, ampak ti mladi so navajeni, da povedo, kaj mislijo. Gre za vprašanje jezika, pravi moderator. Gre za to, da spregovorimo o tem, kar nas zadeva. Uporaba besed, pravi moderator. Ne, ne, ne, ne. Ne gre za besede, gre za to, kar čutimo. Vedno je zanimivo, kako ljudem eh, menijo, da se lahko igrajo z besedami in naredijo drugačen otis. Ampak to ne drži. Kako mlade prepričati, da volijo, da izpolnijo volilni eh, listek in ga vržejo v škatlo. Odkrito povedano, v velikem sranju smo. In to moramo eh, počistiti. Tako pa če. Kundi, še kakšen čivk? Morda še dve neposredne vprašanje, ker moramo biti izjemno kratke. urad na polskem. Vprašanje je za vas, Rainer. Kako lahko glede na vaše izkušnje dvignemo interes politikov za te lokalne pobude? In še eno vprašanje za ombudsmana. Romunski urad Evropskega parlamenta sprašuje, kako sodelujete z nacionalnimi in regionalnimi ombudsmani, ker je to za njih zelo pomembno. Še kakšno vprašanje, ki bi jih lahko slišali, gospod, izvolite. Viņš ir Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Es gribētu. Sem Andris Gobič iz ekonomiskā un sociālajā odbora. Hvala za to priložnost, da lahko tukaj z vami sodelujemo v tej razpravi skupaj s predstavniki z nacionalne ravni. Nacionalna raven je izjemno pomembna potrebujemo nacionalne razprave, ne zgolj razprave v Bruslju. In to je dober primer takšne debate. Zanima me naslednje. Letos obeležujemo Evropsko leto državljanov. To je priložnost, da dosežemo nekaj konkretnih rezultatov in morda lahko eh, vi oziroma komisar podali nekaj primerov proaktivnega delovanja, proaktivnega ukrepanja. Kaj ste naredili za to, da bi komunicirali z ljudmi in izboljšali to komunikacijo? Zanima me, kakšni so eh, primeri takšnega spodbujanja eh, ljudi, da so aktivni. Hvala, gospa. Sem Rachel Tenzi, delam za eh, observato, observatorij korporativne Evrope. Na eni strani imamo tiste, ki sprejemajo politične odločitve, ki morajo prisluhniti državljanom. Komisija eh, mora ugotoviti, kaj izhaja iz določene državljanske pobude, ampak na tej točki že imamo komercialne interese, imamo velika podjetja, imamo lobiste, ekspertne skupine, ki jih je polno v industriji, imamo eh, slabe eh, prakse, naprimer Tomas Lundgren iz Evropske agencije za zdravila. Imamo takšne primere, eh, ko komercialni, karjerni interesi škodijo spremanju odločitev v interesu državljanov. Moje vprašanje za komisarja je naslednje. Kaj bo naredila komisija za to, da bi zagotovila večje ravnotežje med tem, da eh, prisluhnemo državljanom in med tem, da spoštujemo komercialne eh, interese in da omogočimo dostop do eh, sprejemanja odločitev nevladnim organizacijam in drugim. Moja organizacija in druge nevladne organizacije se zanimajo za to vprašanje spoštovanja interesov. Kakšno je vaše mnenje? Kaj se mora spremeniti eh, z vidika politične kulture, da zagotovimo ustrezno spoštovanje vseh interesov državljanov. Hvala, Niki Foros. Najprej ti. Um, a... Hvala. Veliko vprašanj sem dobil. Naredil bom nekaj netradicionalnega. Poskusil bom združiti več vprašanj v eno skupino. In na to, če bom imel dovolj časa, se bom eh, lotil posameznih vprašanj. Naj izberem nekaj citatov. Komisar Ševčovič je govoril, to se dogaja sedaj, tekom te razprave. Na to imamo uh, človeško razsežnost, imamo pristop od spode na vzgor, na to imamo bodimo pošteni. Ta dogodek, kot tudi lansko letni dogodek, predstavlja hiter, obširen učinek na naš, našo družbo. Zaradi razvoja socialnih medijev in informacijske tehnologije. Sedaj drugače komuniciramo, drugače stopamo v stik z, eh, z drug drugim. In to počnemo sedaj. Komuniciramo s 30 mesti po Evropi in tukaj z vami v dvorani. Ta učna krivulja nas potiska v drugo smer, drugačen način sodelovanja in komuniciranja z državljani. Menim, da do, dolo, eh, do določene mere spremljamo te dogodke in nočem sam, sebi, sam sebe hvaliti. Želel sem dejati, da sprejemamo realnost in ta realnost se hitro spreminja. Ombudsman predstavlja povezavo med Evropsko unijo in državljani. Z našimi odgovori lahko zagotovimo napredek in to počnemo v, eh, to sem sam počel v zadnjih desetih letih, upam, da bodo podobno počeli tudi moji nasledniki. Ombudsmana pogosto opisujemo kot človeški obraz birokracije Evropske unije, ki ga vidijo državljani. Tako kot eh, vi name gledate kot eh, na tistega odgovornega, isto počnemo tudi mi. Še naprej bi morali početi tako, kot ste do sedaj pošiljati pritožbe in tako naprej. Vedno več bo te človeške razsežnosti, vedno več bo eh, pobud, ki se začnejo na ljudski ravni, od spode na vzgor. Naj sedaj odgovorim na nekatera specifična vprašanja. Najprej bi se rad zahvalil gospe Auken za komentar. Kot trenutni evropski ombudsman ne smem komentirati procesa volitev mojega naslednika. Upam, da bo parlament modro naredil to, kar je naredil tudi v preteklosti in zagotovil dobrega ombudsmana za prihodnje obdobje. Želel sem se zahvaliti, da so z nami vsaj štirje ombudsmani. Z nami so gospod Sabo, z Mačarske, gospa Orajli, z Irske. Alex Brenning z Nizozemske in kandidat za ombudsmana Marko Sieger, ki dela na svetu Evrope. Želim jim veliko dobrega v prihodnosti. Upam, da bo ta institut še naprej delal za državljane to, kar je počel v preteklosti. Kako je Evropski ombudsman povezan z nacionalnimi varuhi človekovih pravic? Imamo eh, dobro omrežje, ki smo ga začeli graditi pred 18 eh, leti, eh, združujemo vse nacionalne in regionalne ombudsmane na evropski ravni, imamo izmenjujoča eh, leta razprav za nacionalne ombudsmane in regionalne ombudsmane, imamo koordinacijsko ekipo, imamo poseben del naše spletne strani namenjen mm, temu. Imamo tudi dnevn, dnevne novice, ki se nanašajo na nacionalne ombudsmane. Vedno se lahko obrnete k nacionalnemu ombudsmanu, ki bo eh, vaša sporočila predal nam. To je eno od naših osnovnih sporočil. Ombudsmana lahko kontaktirate bodi si na nacionalni ravni, bodi si na evropski ravni. Ombudsman skrbi za pravice manjšin, za pravice Romov in to še posebej, ker so še posebej ranljivi. Ombudsman skrbi za mlade. Skrbi in aktivno sodeluje pri zagovarjanju pravic invalidov. Evropska unija je podpisala prvo konvencijo Združenimi narodi. Sedaj smo v procesu priprave mehanizma, okvirja, kot temu rečemo v birokratskem jeziku, s pomočjo katerega bomo spremljali izvajanje te pogodbe Združenih narodov na evropskih tleh. In obudsman je eden od treh, ki sodelujejo v tem okviru skupaj eh, s komisijo in parlamentom. Upam, da bomo lahko budno spremljali razvoj teh dogodkov sprejmemo veliko pritožb in pogosto posredujemo na področju eh, pravic manjšin. Listina o temeljnih pravicah je sedaj pravno zavezojoča za vse države članice, pravno zavezojoča za vse institucije in to vedno, tako da vsebuje jasna eh, pravna jamstva za manjšine. Ombudsman je buden, ombudsman sodeluje. Rad bi odgovoril na vprašanje Observatorija korporativne Evrope. To je postopek, ki poteka, ko bo razrešen, bom lahko predstavil rezultate. Ombudsman sledi razvoju dogodkov na področju spoštovanja vladavine prava, ugotavlja, kako komisija in druge institucije eh, upoštevajo svoje obveznosti, tako imenovan koncept revolving doors. Zaenkrat odločitve še ni. smo v prisotnosti komisarja, ki je odgovoren za to področje, ampak takšno je trenutno stanje. Če bi bil tam postopek eh, že v končni fazi, bi lahko spregovoril, ampak tega ne morem storiti, ker to ne bi bilo eh, pravilno. Primeri prakse, specifični primeri prakse. Mislim, da vam je dal gospod Getče en zelo pomemben primer. Veseli smo, da smo lahko spremenili dolgotrajno eh, prakso Evropske agencije za zdravila glede dostopa do eh, zdravstvenih informacij in kliničnih preizkusov. Naj povem takole. Pred desetimi leti, ko sem eh, prišel v Evropsko unijo, je bilo osem decentraliziranih evropskih agencij. Sedaj jih imamo 43. Nekatere se neposredno nanašajo na življenja državljanov in državljank v državah članicah hrana, zdravila, okolje, meje, kemikalije, vse te zadeve so neposredno povezane z državljani. Tekom svojega mandata sem obiskal vsako od teh agencij in začel tudi s postopki za to, da te agencije spoštujejo svoje obveznosti v skladu z listino o temeljnih pravicah, v skladu s pravom EU in da vedo, da morajo uporabljati zakonodajo EU za to, da eh, zagotovijo ustrezne informacije državljanom in da spoštujejo njihove pravice. To je primer EME in imam tudi primer eh, pobud eh, glede obiskov teh agencij. 18-19 sem jih obiskal, zgolj agencije za hrano še nisem obiskal. To je še en tak primer. Še zadnji primer, ombudsman je v zadnjih desetih letih želel zagotoviti večjo preglednost v Evropski uniji. Želel sem premakniti te meje tako na področju eh, preglednosti, kot tudi na področju odgovornosti. Lani smo zagotovili 82 odstotno eh, spoštovanje pravil v vseh institucijah. Ne vem, če menite, da je to sprejemljivo ali ne. Naš največji, naj, naša največja stranka v narekovajih je komisija. Dve tretjine pritožb, ki jih prejmemo, se nanašajo na komisijo. Z nami je eh, komisar, ki je odgovoren za interinstitucionalne zadeve in to ni odraz eh, tega, da bi eh, bila komisija administrativno problematična. Ne, administracija komisije je zelo dobra, ampak predstavlja dve tretjine celotne administracije Evropske unije. 55 tisoč ljudi dela v Evropski uniji, 36 tisoč jih dela v Evropski komisiji. Zato dobimo toliko pritožb zoper komisijo. Ampak lani so uh, upoštevali naše odločbe 82 odstotno. Premakniti moramo te meje dobrega upravljanja in to, kar smo dejali že v eh, prejšnji razpravi, spodbujati moramo kulturo storitev. Storitev v evropski javni upravi. Država je tam, da služi državljanom, ne obratno. In to je še en konkreten primer uh, mojega dela v zadnjih desetih letih. Imam še eno minuto, 30 sekund, pravi moderator. Eno od vprašanj se je nanašalo na to, kakšen profil želim uh, videti pri naslednjem ombudsmanu. Vse to, kar sem povedal, kar smo počeli v naslednjih desetih letih, daje pozitivno podobo, ki predstavlja izziv za novega ombudsmana. In pripričan sem, da bo lahko novi ombudsman šel še dlje. Gradil bo na naših uspehih in na naših neuspehih ki morajo predstavljati eh, temelje njegovega dela. Najlepša hvala. Hvala lepa, Nikiforos Diamanduros, evropski ombudsman. Zaključujete svojo desetletno kariero na tem mestu. Zavedajte pa se, da boste težko nadomestili kolega, kaj ti precej velike čevlje je pustil za svojega naslednika in gospod pravi, da nosi številko 43. Torej, gospe in gospodje, vsi, ki ste v dvorani, vsi, ki nas spremljate preko interneta ali pa pisarnah Evropskega parlamenta v 30 državah oziroma mestih, lahko povem, da so zadnje tri ure bile zelo zanimive. Sam imam običajno kot voditelj na Euronewsu samo nekje 10 minut. Danes pa bom lahko razmišljal tudi o drugih vprašanjih. Ponovadi obdelam vprašanja davčne vtaje v desetih minutah, danes pa smo se o vprašanjih pogovarjali kar tri ure. Nekaj časa še imamo za to, da se o vseh teh vprašanjih pogovorimo in sicer na sprejemu, ki sledi za to sejo. In na tem sprejemu lahko seveda izrazite tudi svojo jezo ali pa preko peticij, lahko se obrnete neposredno na ombudsmana, lahko delujete na lokalni ravni. Letošnje leto je leto evropskih državljanov oziroma evropskega državljanstva. Prihodnje leto bo še posebej pomembno za Evropski parlament, kajti čakajo nas evropske volitve. Če bo deležba nizka, nas čakajo hudi časi v Evropski uniji. Zato si želimo, da bi bili čim bolj aktivni. Govorim tudi nekoliko uredniško sedaj, kajti sem tudi sam evropski državljan. Hvala lepa, da ste bili del tega dogodka. Se vidimo prihodnje leto.